Mes chers collègues, bonjour ou rebonjour. Allez, on reprend nos travaux. Kolegi, ponovno pozdravljeni, bomo ponovno začeli. Prosim. Bomo začeli? Allez, notre commission a décidé d'organiser aujourd'hui. Torej danes in pa jutri bomo organizirali javno predstavitev o svežnju za mobilnost. V dveh delih bo vse skupaj potekalo. Danes bomo predvsem govorili o štirih predlogih za zakonodajo, ki pokrivajo notranji trg in pa socialne vidike. Jutri pa bomo preučili predloge, ki se nanašajo na cestnino. Prevoz blaga po cestah je ključnega pomena za konkurenčnost evropskega gospodarstva prometni sektor mora biti trajnosten, vzdržen, stabilen in mora tudi omogočiti zadosti zmogljivosti, da bomo lahko v prihodnosti poskrbeli za ustrezen prevoz po cestah. Potem drugi del pa se bo nanašal na razpravo z našimi akteri eh, na tem področju. Torej, vsi tukaj v dvorani moramo zagotoviti to, da ta nova zakonodaja komisije bo izboljšala življenje ljudi v cestnem sektorju. Prav tako moramo pomagati vsem, ki torej, um, delajo v tem sektorju in um, bodo delali v tem sektorju tudi v nekaterih področjih, ki se bodo novo pojavila. Potem kot rečeno, predvsem socialno vprašanje bomo skupaj obravnavali. Uh, še danes, tako da upam, da bomo dosegli uravnotežen rezultat in seveda treba poštevati čim večjo dodano vrednost Evropske unije. S tem v zvezi prav tako pa moramo tudi poštevati interese evropskih državljanov. Parlament ima in bo imel ključno vlogo pri tem, da bi dosegli te cilje. In ta prispevek tudi danes in pa razprava jutri, mislim, da nam boste omogočila izboljšane te razprave. Sedaj pa naši govorci za danes. Dobrodošli v našem odboru, spoštovani. Torej, strokovnjaki iz panela za to področje, gospod Šipr, um, generalni delegat za um, ECR, torej Eurocontrol Route, ki pa ste lepo pozdravljeni, potem naprej gospa Bertelo, eh, generalna predstavnica francoskega združenja za operaterje v cestnem prometu. Dobrodošli, tudi vi. Potem Roberto Parijo, predsednik eh, oddelka za cestni prevoz iz ETF. Pozdravljeni, pa niste sami, imate kar celo delegacijo z vami. Zastavami. No, pa ne bomo uporabili zastav. No, dobrodošli na vsak način v našem odboru. Potem gospod eh, Lajko um, iz Webrers International, logistične gospodarske družbe. Dobrodošli potem naprej uh, Polo um, Duarte, Antram z Portugalske, torej cestni prevozniki. Potem Jan Vilacen, predsednik danskega sindikalističnega združanja 3F Transport in potem še profesor Borkovski z Univerze v Gdansku. Gdansk, Gdansk, upam, da sem prav izgovorila sedaj v tretjič. V tretje sem, mislim, da uspela. Torej, spolske ste. Hvala lepa, da ste se vzvali naše vabilo. seveda bomo tukaj potem poslušali tudi predstavnik Evropske komisije. In še nekaj, da vam kar tako povem. Glede časa za govor ne bom niti slučajno popuščala. Niti slučajno. Vsak bo imel sedem minut, maksimalno sedem minut za pripombe, za predstavitev. Sveda potem želimo tudi, kar se da, uh, biti smotni s časom. Uh, In torej, po predstavitvah bomo imeli čas za vprašanje in odgovore. Um, v razpravi bomo imeli metodo ping-pong, torej dva kruga vprašanj. Prvo strokovnjaki, najprej um, poročevalec in potem drugi krok um, člani, ki želijo besedo, poslanci. Torej, kolegi, glede časa za govor tukaj je vse zapisano. Čas za govor, ne, lahko govorite karkoli že želite. Ampak ne, ne morete prekoračiti svojega časa za govor. Če ne vam bo kar, um, torej, um, vzela mikrofon. Ste vsi razumeli? Gospod Ismail, ste želeli kaj dodati? Samo pripomba, morda predlog, kako bi to lahko oblikovali bolj učinkovito. Mislim, da nima smisla govoriti več kot tri ali tri in pol minute če sem prav videl, imamo dejansko kolegice in kolege, ki imajo več odmerenega časa, ki gredo veliko prek tega. Prosil bi, da ne, da skrajšamo čas za govor, temveč da to razdelimo na dva dela. Sicer bo en govoril 6 minut in pol 7 minut, to ne bi bilo smiselno. Zato torej moj predlog, da razdelimo to na 3 minute in potem še 3 minute in pol. Monsieur Ertug. Gospod Ertug, brez skrbi. Vse tukaj piše, pred očmi imam to. Nihče nima na voljo 5 ali pa 6 minut. Ne, vse je ustrezno prosteljeno, tako da imajo poslanci uh, največ 3,5 minute, torej 3 minute in pol. In smo upoštevali sorazmernost med skupinami, torej brez skrbi, tukaj se znajo, imajo imena in lahko začnemo. Najprej prvi panel, kot rečeno. Nimate pravega seznama, sama ga imam. Prosim, da zaupate svoje predsednici odbora. Brez skrbi. In gremo na razpravo, kot rečeno. Najprej žira Šipr iz Eurocontrol Rut. Sedem minut imate na voljo, lepo prosim. Uh. I'm doing it in English because I'm used to do that in English, but anyway. Um, no, bom kar predstavil um, to v angliščini, ker sem tega navajen. Um, torej, se bom poskušal držati časa za govor. Hvala lepa, da ste mi dali to možnost, da spregovorim o tem odboru. Torej, Eurocontrol Root je javna organizacija, sedežemo v Beneluxu čez nekaj časa pa neodvisne IDTC, e glede na evropsko zakonodajo. Delamo na tem. Torej, delamo v državah Beneluxa. Imamo 15 članov, vsaj za enkrat. Želimo pa pritegniti še več dodatnih članov v prihodnosti. Torej, dve stvari bi omenil. Kakšne so trenutne razmere pri torej, cestnem prometu in pa kako to povezano z svežnem za mobilnost. Tukaj bi govoril z vidika izvajanja te zakonodaje, ne bi toliko govoril o sami politiki, torej samo o izvrševanju te zakonodaje bi govoril. Torej, poglejmo si trenutno situacijo v Evropi na tem področju, izvajanje zakonodaje za cestni promet. Imamo um, poročilo na dve leti od komisije in okoli 80 odstotkov zmogljivosti za voljanje smo izgubili po krizi leta 2008 do sedaj. Torej veliko smo izgubili, veliko človeških virov, ljudi smo izgubili zaradi krize. Če si pobliže pogledamo te številke, vidimo naslednje nekateri so še vedno ustrezno usposobljeni, pa opremljeni za uveljavljanje zakonodaje. In okoli 12-13 um, tisoč ljudi se torej ukvarja s tem področjem eh, v Evropi. No, ampak no, to pokriva 7-8 milijonov gospodarskih vozil. Lahko vidite, kako visoke so relativne številke. Torej, eh, prav tako imamo v tem predlogu še razširjeno področje porabe, seveda gre za težke tvornjake, za lahko gospodarsko izira, prav tako pa bomo v prihodnosti eh, torej, vključili še eh, kombi in pa še druga lahka gospodarska vozila. Torej v prihodnosti bo še več dela. Želimo, da bo uveljavljeno čim bolj smotrno in učinkovito. Ampak, Če se danes pogledamo način dela, vidimo, da je vse skupaj zelo tradicionalno, staromodno, še vedno bolj iz 20. stoletja, ne pa iz 21. stoletja je ta metoda. O tem več nekoliko poznaje. Potem še naprej, veliko je goljofi pri tahografih, 20-30 odstotkov, to sicer ne pomeni, da so vsa prevozna podjetja kriminalci, ampak to ni res. Ampak um, včasih se te goljofije pojavijo, čeprav večina podjetij spoštuje predpise. Potem uh, bi omenil še AdBlue um, ehm, golfije, torej z emisijami, tudi to je del težav na tem področju. Potem naprej um, nomadični uh, vozniki ter pa slamnata podjetja. Tudi to je pomembna težava, tudi to moramo pročiti z vidika uveljavljena zakonodaja. Potem sveža za mobilnost. Zakonodaja je že uveljavljena do leta 2019 pa bomo imeli predvsem pametne tahografe v uporabi. Eh, no, tukaj bi omenil predvsem um, dolgo obdobje za uveljavljanje. No, tukaj nažalost ni določbe um, retrofit in zato moramo poštevati različne različice tahografov, to je že sedaj precej zapleteno poštevati, v prihodnosti bo še bolj zaradi teh različnih kategorij. Torej, ta retrofit bomo morali še bolj poštevati. Če se pogledamo svežen za mobilnost, vidimo, da imamo sedaj težave z tedenskim počitkom. V prihodnosti bo to boljše, ko bomo pogledali referenčna obdobja. Potem bomo pa imeli še analogne, ne pa samo digitalnih tehografov, torej pametne, pa tudi manj pametne tehografe bomo imeli. Um, ko vidite tukaj ta predlog, vidite, da gre za fleksibilnost in izvršljivost. Tukaj moramo doseči ustrezno ravnotežje. Nekateri mislijo, um, ja, da tukaj počnemo prepozno, premalo. Naprimer, v ta sistem se vključuje tudi profile tvegana, to je dobra ideja. Ja, ampak to ne bo rešilo celotnega problema. Dejansko želimo um, konkretne, točne informacije, tako da bomo lahko lažje upravljali svoje delo. No, to je že zadnja prosovnica. Mislim, da um, sem se držal časa za govor. Potem naprej. Um, torej, izvajanje preko bolj inovativne tehnologije. Tukaj že vidimo od ANPR uh, in pa druge sisteme tehnologije, naprimer prepoznavanje registerskih tablic, potem elektronski dokumenti, tudi to nam včasih pomaga pri delu. Uh, Prav tako pa potrebujejo tudi dostop do dokumentov vse skozi, tega včasih ni na voljo. Naprimer, ta homet je že en takšen primer, kjer bi moral storiti več. Potem naprej, predvsem bi tudi lahko uveljavili zakonodajo na podlagi zaupanja, potem naprej um, lahko bi si bolj izmenjavali podatke in informacije, um, tako da bi bilo treba manj preverjati nekatere aktere. Tisti, ki že spoštuje zakonodajo, morda bi bili manj relevantni za dodatno preverjanje. Potem naprej še ukrepiti moramo sodelovanje pri izvajanju ravni Evropske unije. Mislim, da tukaj obstaja veliko različnih načinov. Hvala lepa za pozornost z moje strani in upam, da bomo poznajo pravili še zanimivo razpravo oziroma da bomo slišali še veliko zanimivih vprašanj. Hvala lepa. Um, hvala lepa, gospod Šeper. Sedaj pa, gospa um, Bertelo, ponovno tudi vi imate na voljo 7 minut. Gospa Bertelo, hvala lepa. Sem iz Nacionalnega združenja za cestne prevoznike um, v Franciji, torej to je prva organizacija tega tipa. Uh, 36. Um, tisoč podjetij in pa 400 tisoč zaposlenih je v tem sektorju v Franciji. Mi smo prva organizacija, ki se ukvarja s tem, so pa zelo proevropsko usmerjene. Torej, že 20 let tukaj delamo tudi v Bruslju um, in sodelujemo s štirimi evropskimi akterji in vedno iščemo kompromis. Naj povem, da smo bili leta 2005 prva organizacija, ki je takrat um, zastaral vprašanje Žak Baroju, ki je bil komisar za transport in poprašali smo ga v naslednjem, ali bo napotitev veljala tudi za kapotažo. No, nišče takrat še ni zastavil tega vprašanja, glede napotitve in pa kapotaže. Dolgo smo čakali na odgovor, še danes je pravzaprav razprava odprta. Torej, na kaj mislimo na evropski ravni? Na zakonsko urejanje ter želimo čim boljše pogoje za boljšo konkurenčnost tudi za lahka gospodarska vozila. Prav tako ne želimo teh nomadis, eh, torej nomadnih voznikov, voznikov nomadov. Tu je tudi pomemben del tega sveča za mobilnost. Naj tukaj povem, kakšna situacija v Evropi in pa v Franciji. Tukaj vidite, eh, kakšna je bila situacija leta 1993, torej mednarodni prevoz um, iz Francije um, strani francoskih podjetij. Leta 93, torej um, je bilo to 25 odstotkov, potem poznaje pa smo še 10 odstotkov leta 2016. Kaj to pomeni? Mednarodni prevozniki na francoskem ozemlju ali pa tranzitu na francoskem ozemlju. Um, Um, torej vidite, da je vedno manj francoskih prevoznikov, več je mednarodnih prevoznikov potem naprej, to ne upošteva transita. Potem še nekaj, druga prestolnica, eh, vse um, tone in pa kilometri v mednarodnem prevozu na francoskem ozemlju, torej iz Francije ali pa v Francijo. Vidite, da tega ne upravlja več uh, francoska podjetja, smo še 6,9 eh, milijard tonskih kilometrov. Uh, več kot 58 tonskih kilometrov pa upravlja um, mednarodna druga podjetja, torej ne francoska. Potem naprej. Um, kategorizacija po državah. Torej, samo še 8 odstotkov predstavlja Francija na francoskem ozemlju. Pred 20 leti je bil ta odstotek 50 um, za francoska podjetja. Torej, potem naprej pristop do kapotaže. Gremo naprej, torej naslednjo prosovnico. Tukaj rdeča črta kaže, um, kako delijo francoski prevozniki. Leta 1999 um, vidite, da se je um, dejavnost francoskih prevoznikov še celo zmanjšala za 15 odstotkov. Kapotaža pa se je povečala za petkrat, kar pomeni, da velik del rasti notranjega transporta se nanaša na kapotažo. Um, pa tudi pa še nekaj, um, če se sicer ni prostovnici. Um, tukaj imamo potem še druge operacije v transportu in pa eh, kategorizacije, ki pa tukaj niso upoštevane na prostovnici. No, ampak ne bi se pa sotočil samo na Francijo in pa eh, francoščino. Tukaj je razprava zelo splošna na evropski ravni. Torej, mislim, da ni problem Evrope, da so francoski prevozniki vedno manj konkurenčni na mednarodni ravni, to je problem Francije. Tukaj smo pač na odprtem internem notranjem trgu. In tukaj so pogoji različni. Tudi plačila so različna, tudi socialne dejatve so raznolike po Evropi. Tukaj vidite porazdelitev v modrem tega, kar se nanaša na socialne dejatve. Za voznike v rdečem pa vidite to, kar se nanaša na uh, transportne stroške. In to ne vključuje socialnih dejatev. Torej, uh, tukaj pri rdečem ne vidite, naprimer, um, eh, bolniške ali pa dopustov ali pa naprimer pokojnin. Na desni imate države kot Nemčija ali pa Francija z visokim odstotki v modrem um, in pa nizkim odstotki v rdečem. V nekaterih državah, naprimer um, ni veliko teh dodatnih dajatev, v drugih je več in to potem seveda zelo pliva na konkurenčnost posamečnih podjetij v nekaterih državah. Potem pa še zadnja prostornica, razlika po stroških na uro dela, uro vožnje za francoske prevoznike ali pa kakšne druge prevoznike iz drugih držav. Um, tukaj ne želim sprožati polemika, pa gledajte, v nekaterih državah um, so razlike tudi 70 odstotkov med francoskim prevoznikom pa drugim prevozniki in na nacionalni ravni ne moremo storiti ničesar, da bi povečala konkurenčnost za naprimer francoskega podjetnika. Vsaj ne popolnoma. Potem, eh, gledajte, to so zelo uradne številke, um, torej številke Eurostata in pa številke našega francoskega združena. Danes govorimo o temi, ki je zelo pomembna, ampak prinaša veliko težav za vse nas. In želimo se zastaviti vprašanje, kakšno Evropo si želimo? Standarde navzdol um, ali v obratno smer navzgor? Kaj bo z Evropo čez deset let? Danes pogosto o tem govorimo med evropskimi organizacijami. Včasih so to precej ostre razprave. Nekateri govorijo o protekcionizmu, drugi imajo drugačne težave. Uh, um, in vse seveda je tudi povezano s posamečnim predlogi iz srečne mobilnosti. Mislim, da moramo izboljšati razpravo. Um, Glede, seveda, protekcionizem ni pravi odgovor, ampak moramo pogledati realne številke, dejanske izzive. Pri svežo mobilnosti mislim, da je pred nami veliko izzivov in z velikim veseljem sodelujemo v tej razpravi in bomo tudi z veseljem odgovarjali na vaše morebitno vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Gospa Bertrol, tudi vi ste se držali časa za govor. Odlično, sedaj pa um, tudi vi imate sedem minut, uh, gospod Barilo. Uh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod in gospode, hvala lepa za to priložnost. Um, tukaj imamo številne predloge komisije za sveže mobilnosti, gre za socialne vedike, notranji trg, tudi napotitev. Vsi ti predlogi so medsebojno odvisni, medsebojno povezani. ETF na primer ima konkretne predloge, ki bodo zagotovili to, da bi imeli prost pretok blaga, oseb in storitev ob spoštovanju vseh evropskih predpisov. Predvsem pa ne želimo diskriminirati med plačami na podlagi državljanstva, kot eh, to predvideva tudi člen 45 pogodbe o delovanju Evropske unije. Kaj kažejo dokazi? Ehm, ta prevozni sektor ni popolnoma pripravljen na celotno odprtost trga. Tudi komisija to priznala. Kabotaža mora ostati nekaj začasnega, začasna dejavnost. Kakšni so naše predloge? Um, stara in pa nova zakonodaja morata biti takšni, da se bo dalo vse skupaj nadzorovati in pa tudi izvajati sankcije, če to potrebno. Predvsem se moramo sotočiti na goljufe in pa goljufije um, pametni tahografi in pa avtomatična geolokalizacija, potem ECMR, nacionalni registri, potem dostop v realnem času do vseh um, podatkov za inšpektore, transport in pa delovna mesta. Vse to moramo izvajati čim prej, ne pa, ne vem, leta 2034. Za kapotažo potrebujemo samo eno operacijo. Lahko, ne vem, morda tri operacije, ampak um, če bi šli res um, v zelo skrajno vode. Potem naprej tudi dodatne obremenitve za mednarodni prevoz. Prav tako mislim, da potrebujemo tudi karenčno obdobje sedem dni zunaj ob, območja kabotaže. Pomemben predpogoj za vsako operacijo je tudi to, da imamo evropsko kontaktno točko, ki bo dostopna vsem evropskim inšpektorjem vozila eh, mora vedno se vračati v svojo bazo za drvanje in na takšen način se bomo učinkovito borili proti slavnatim podjetjem in pa fiktivnim podjetjem, tako da bi ustrezno upoštevali dejavnost, ki poteka v državi članici sedeža podjetja. Potem napotitev. Trenutno imamo zelo jasne predpise iz direktive. Direktiva za napotitev velja za operacije kabotaže. Ehm, to je zelo jasno, tukaj ni več razprave. Potem mednarodni prevoz, direktiva za napotitev, velja samo, ko um, so izpolnjeni pogoji iz direktive. Kaj to pomeni? Uh, problem za ETF ni v trenutnih predpisih, problem je v izvajanju teh predpisov, torej pa slabem izvajanju. Potem pa še trenutna uredba za čas vožne in čas počitka. Uh, mislim, da moramo tukaj omogočiti fleksibilnost in ETF ne razume, um, kakšna drugačna, um, um, drugačne tipe fleksibilnosti lahko še damo podjetjem. Mislim, da če spremenimo zakonodajo, bo to imelo posledice na plače voznikov ter pa na ravnotežje med poklicami zasebnega življenja voznikov ter pa tudi na varnost na cestah. Povratek domov v bazo, kot se da zahteva um, uh, komisija, um, je nekaj, kar moramo upoštevati. Mislim, da se tukaj ne upošteva stanja voznikov na borljivega člena v Rigi. Mislim, da so določbe glede vračanja domov v bazo nejasne. Kot je ETF večkrat dejal. Mislim, da so vsi ukrepi medsebojno zelo povezani, medsebojno so odvisni. Če bomo sedaj na tedenski ravni zmanjšali čas počitka, potem bomo avtomatično povečali tudi čas dela. Kaj to pomeni? Um, gledajte, nekateri želijo tudi povečati čas vožnje, nekateri so bolj negativno nastrojeni. Gospa predsednica, 21. tega meseca um, ETF organizira ukrepe, torej um, po celoti Evropi, tudi tukaj zdrave francosko-belgijske meje. Um, se bo to dogajalo. Zakaj? Ker nas komisija ne želi poslušati. Um, torej, če ne bo teh odgovorov od strani komisije in pa drugih, potem mislim, da bomo še pospošili takšne ukrepe na evropski ravni. Kaj mi želimo? Želimo si spoštovanje, spoštovanje trenutnih pravil. Če se bo uvala nova zakonodaja, jo moramo ustrezno izvajati na enak način posod. In kot pravijo sindikalisti, ki se pogosto pogajajo o konvencijah v državah. Um, dokler ni dogovora vsem, ni nič dogovorjeno. Kaj moramo še imeti pred očmi? Tukaj smo v kočljivi situaciji, ampak tukaj imamo v bistvu dve Evropi. In moramo jasno povedati, na eni strani imamo Evropo, kjer že desetletja vidimo socialni dialog, kolektivne pogodbe, potem pa imamo drug del Evrope, kjer pa ni nobenih eh, kolektivnih pogajanj, nobenih standardov. Voznike se plača na dan, v bistvu na črno, na kilometre. In predsednik Juncker je nekaj dejal, torej potrebujemo enako plačilo za enako delo posota, ampak to mora biti dejansko upeljano v praksi, ne pa da je samo eh, mrtva črka na papirju. Hvala lepa. Sedaj pa, gospod Lajko, um, beseda vaša sedem minut, prosim. Dobar dan, sem Ferenc Lajko, sem direktor skupine Weberers. Smo vodilni, vodilno podjetje pri tovornem prometu na cestah smo sedeženi na mačarskem, imamo predvsej tovornjakov. Več kot 5000 poklicnih voznikov je v našem podjetju. Tu sem zato, da vam pokažem nekaj praktičnih vidikov tega svežnja. Nisem politik, sem samo direktor transportnega podjetja. Zelo pomembno je, da smo na Budimpeštanski borzi. Zato smo tudi popolnoma pregledni in spoštujemo vso evropsko zakonodajo, kot morajo to početi podjetja na borzi. Hvala lepa za to priložnost, da lahko opozorim na nekatere vidike. Zelo pomembno se najprej pogovoriti s sektorjem pred sprejemanjem odločitev. Žal smo razumeli to tako, da razprava pred objavo svežnja o prometu ni bila dovolj obsežna in poglobljena. Vseeno pa menimo, tako proizvajalci, potrošniki kot sindikalisti, bodo povprašani o teh vidikih, kaj ti vsi bodo prizadeti s tem svežnjem. Nekaj dejstev. 75 odstotkov, 71 odstotkov prometa se izvaja po cestah, približno 10 odstotkov BDP-ja posameznih držav prihaja iz logističnega prometnega sektorja. Dva ekstrema sta Bolgarija in Španija. Tam je števil, ta številka okrog 13 odstotkov. Torej, celovit tržni delež je 65 odstotkov za nacionalni promet, samo 35 odstotkov pa je mednarodni čezmejni promet delež med državami, 80 odstotkov nacionalnega prometa, ki se zvaja v EU15, starejših držav članicah Evropske unije in samo 13 odstotkov strani novejših. Mednarodni vidik, prometna dolga razdalja pa je razmere skoraj da eh, ravno obratno. Ta razdelitev med državami članicami mislim, da je dobro ravnotežena. Če bi želeli spremeniti, in to je naloga za danes, pravila za promet je to dobro, kaj ti na evropski ravni potrebujemo pravila za promet. To bi pomenilo izboljšanje v primerjavi z danes. Nekatere posledice pa so. Posledice bi lahko bile višja cena, celo do 20-30 odstotkov. To bi bilo potem tudi videti pri končnih izdelkih v trgovinah. S tem bi se lahko povzročila tudi inflacija v EU in tudi motnja v distribucijski verigi. To bi lahko pomenilo izgubo BDP-ja, če ne bi upoštevali vseh interesov akterjev. In ena zadnje, ti stroški, ki bi se povečali za promet, bi zmanjšali globalno konkurenčnost EU ampak nisem tu zato, da govorim o makroekonomskih vidikih. Poglejmo si o času za vožnjo in času za počitek. Trenutni svežen ni v interesu voznikov, kajti ni dovolj hotelov in motelov ob avtocestah, da bi zagotovili izpolnevanje teh pravil. Nekaj je tudi varnostnih vidikov, če bodo vozniki zapustili to nekaj na parkirišču, bo obstajalo veliko tveganje za to, da bi se na to nek skrili priseljenci. Ko je gospa Bulc obiskala Mačarsko, je tudi priznala, da je pomankanje hotelov in varnih parkirišč pomembno, resno vprašanje. Ni izvedljivo za transportni sektor to izvajati tako, kot je sedaj predvideno. Torej, naj bo pravilo ne za tri, temveč za štiri tedne maksimalno obdobje za voznike na cesti, potem pa ne v hotel ali kamorkoli drugam, temveč domov za vsaj tri, štiri dni biti z družino. To je socialni vidik, ki je v interesu voznika kot mačarsko podjetje so morda presenečeni, da podpiramo to usmeritev. Direktiva o napotitvi delavcev. Evropska ureditev bi bila toplo pozdravljena strani našega podjetja in 5000 voznikov, ki jih imamo. Tako bi podprli pošteno konkurenco in učinkovito konkurenco v Evropi. Trenutni predlog pa ni izvedljiv v mednarodnem prometu. Ne govorimo o kabotaži. Govorimo o mednarodno prometom dolge razdalje. Predstavljajte si voznika, ki vsak drugi dan preživi v drugi državi. To podjetje mora potem izpolnjevati vsa pravila po državah za učinkovito izvajanje dela. Ustrezne delovne pogodbe v vseh jezikih, lokalni predstavniki v vseh državah. Morali biti že predhodno registrirani v vseh državah. To nima smisla in je tehnično nemogoče izvedljivo. Naš predlog je, da imamo deset dni na državo na mesec in mislimo, da je to tista zlata, zlata srednja pot. Tako bi se borili proti nerojeni konkurenci. Socialni dumping pa omogoča učinkovito operacijo operac, učinkovito izvajanje operacij v mednarodnem prometu. Take poslanke in poslanci odločitev je v vaših rokah, ne pozabite pa, da je vpliv tega mobilnostnega svežnja veliko več kot samo urejene sektorja. To ima resne posledice tudi za inflacijo, BDP v EU in za globalno konkurenčnost. Desormais, Hvala lepa. Sedaj pa, gospod Polonjo, um, sedem minut imate tudi vi na voljo, prosim. Prosim, prižite mikrofon. Torej, najprej ga resetirate, potem pa prižite. Eh, Hvala lepa. Pozdravljeni vsi. Predstavljam Antram, to je združenje prevoznikov, ki obstaja od 1950. Naslednja prosojnica, prosim. Smo zelo reprezentativni za naš sektor. Več kot tisoč podjetij je članic, je članov in imajo 35 tisoč tovornjakov. Veliko jih upravlja tudi mednarodne prevoze. Kar se tiče opredelitve. Naslednja prosojnica, hvala. Kar se tiče opredelitve napotitve, je predlog komisije tak, da ne pozorča spremem pri prvem členu besedila direktive 96 skozi 71. Zelo jasno je, da napotitve v prometnem sektorju ne more biti. Če pa že je, mora ena od strani imeti pogodbo za napotenega delavca, da odide v državo, tisto državo, ne kar, kar tako v katero državo, da izvede eno operacijo. Kar se prometa tiče, pa smo v sektorju, kjer je zelo veliko različnih operacij. In to vedno zadeva tudi več držav, ne samo eno. Tako da nismo zajeti v to direktivo o napotitvi delavcev. Voznik ni, glede na to, kako delajo, zajeto to. Delajo izven države, v kateri ima podjetje sedež. To je torej izjema, tako lahko rečemo. To je nekaj, kar ni zajeto v predlogu komisije. prav tako to ne zadeva enotne pogodbe. Ko voznik zapusti Portugalsko, naprimer pelje v Francijo, ima pogodbo stranko, pa te pa bodo zapustili Francijo in šli v drugo državo, morda Portugalsko ali drugo, z drugo pogodbo, bodo torej imeli več različnih pogodb. Če si pogledamo prvi in drugi člen in skušamo izluščiti smisel, potem lahko rečemo, da je sam pojem mednarodnega prevoza izključen, ko naprimer tovornjak v enem dnevu prepotuje dve države in več. Kar se tiče napotitve, ni torej pravnega okvira, ki ga potrebujemo. Predlogi, ki jih imamo, ki jih je komisija posredovala in katerih v tem trenutku govorimo, tudi ne naslavljajo tega vprašanja če bi jih potrdili, bi to vodilo do kar nekaj različnih operacij. Potem bi portugalski voznik ali tudi, naprimer, mađarski voznik, o tem je pregovoril moj predhodnik, opravil pet, šest različnih dostav v Franciji pa ne bi bil zajet francosko zakonodajo, bi dobil nižja plačila. Katerokoli državo bi se že izbrali, torej, vzniki tam običajno ne živijo, ne plačujejo za svoje izdatke v tej državi in tudi nimajo tam družine. seveda nismo eni najbolj, ena najbolj srednjih držav geografsko gledano, Portugalska. Ampak vseeno, to bo vodilo do povečanja stroškov. Izgubljali bomo tudi delež mednarodno gledano. Je pa to nekaj, kar podedujemo zaradi razmer, ki smo jih imeli do sedaj. Ena izmed teh držav je tudi Francija. Ne moramo pa imeti enega modela za vse. Če si pogledamo še nekatere druge vidike, sodelujemo s kar nekaj mednarodnimi organizacijami in skušali smo, glede na to, da obstaja taka raznolikost, ne potrditi tega, kar je bilo pripravljeno. Zelo težko bi podjetja delovala mednarodno. Imamo pa tudi druge potencijalne rešitve, o katerih se že govori, forumih, v katerih sodelujemo. Morali bi zahtevati za voznike, da se po določenih, po nekaj tednih vrnejo svojo državo domov. To bi bila ena od možnih rešitev. Če pa si tule pogledamo predlog sam, imamo dejstvo, da pogosto torej se čas za počitek izkoristi v kabini tovrnjaka. Ne morete pa kaj tako pričakovati, da bodo vozniki spreminjali svoj način življenja. Najbolj praktičen način je pač tako, da prispijo v tovornjaku. Portugalska je periferna regija. 900 tornjakov vsak dan gre pele prek naših meja. Tukaj je nekaj elementov, ki jih moramo upoštevati. Če si pogledamo to tabelo, smo mi v 11. vrstiti in 66 odstotkov našega prometa je mednarodnega. 3,4 odstotka je vožen portugalskih voznikov, več kot v Franciji. Če si pogledate Nemčijo, imate velike ekonomske sektorje, veliko večje kot pri nas vidimo pa vseeno, da ni tukaj mednarodnega elementa. Vzniki bi morali biti sposobni delati, imeti možnost delati več kot 45 ur na teden. Prav tako pa je pomankanje voznikov v tem sektorju v veliko državah. Vse to je potrebno upoštevati, sicer bomo v zelo kaotičnih razmerah. Hvala lepa. Gospod Pilacer, predsednik Danskega sindikalnega združenja 3F Transport, prosim beseda je vaša, gospod Pilacer. Eh, tak for imitacijon in eh, tak for. Hvala lepa za vaše predstavitve, hvala lepa za to, da smo dobili priložnost predstaviti naša stališča. Sem predsednik 3F Transport transporta, pa tudi predstavnik 300 tisoč delavcev nordijskih v, na področju transporta. Ribek, krompir in druge dobrine sem vozil z severa na jug Evrope. To je bilo težko delo, ampak prijetno delo. Spletel sem veliko čezmenih prijateljstev. Danes so razmere drugačne. Razdelil sem vam eno od poročil, ki smo ga pripravili v sodelovanju z danskimi delodajalci. To kaže trdo resničnost za voznike tovornjakov, ki stalno delajo v Zahodni Evropi. 2000 km daljnje od svoje družine, sedežem v Bolgariji ali Makedoniji. Sedem tednov skupaj so v svojih tovornjakih, zaslužijo pa samo tretjino tistega, kar zaslužijo švedski, nemški, danski tovornjaki za isto delo. Prav tako sem mnenja, da je evropski trg pomemben in tudi prost pretok delavcev in dobrin je izjemnega pomena. Ampak tega cilja ne smemo doseči z nepravično porazdeljenostjo nagrajevanjem in z nelojalno konkurenco. Večina v Evropskem parlamentu se s tem strinja, tudi pri komisiji. Zato sem precej optimističen, kar se tiče svežne mobilnosti komisije. Sedaj pa konkretne eh, elementi o tem svežnju. Mednarodni voznik je napoten, če dela v drugi državi, ne v svoji matični državi. In potem mora biti plačan pod pogoji v tisti državi, kjer dela. Cestni promet potrebuje posebna pravila, kar se tiče cestnega prometa in prometa s tovrnjaki. Vse skupaj mora biti smiselno. ne smejo biti dnevi razdeljeni po državah, vse skupaj mora biti enotno. Seveda drži, da se lahko poveča birokracija, ampak to je potrebno tudi razrešiti. Potrebno pa je voditi dialog tudi o drugih modelih, ki dosegajo enak cilj. Naprimer, da mednarodni vozniki da so plačani po pogojih in v višini, plač v državo, kamor peljajo. Kabotaža, to so mednarodni prevozi in potrebno jih je plačevati po državi, kjer se odvija prevoz od prvega dne. Če bo to sprejeto, potem bo naše združenje lahko podprlo tudi na omeno vožnjo petih dni. Smo pa nekoliko začudeni nad predlogom komisije, kar se tiče kombiniranega prometa. To gre pa na sprotno smer. To je enako delo in zato ne smemo imeti različnih pravil pri plačah. Zauzemamo se tudi za to, da bi trenutna pravila za čas za počitek obdržali. 12 dni vožnje, potem pa 45 ur časa za počitek. Vozniki morajo paziti tudi na svoje tovornjake. Zato ni dobro ravnovesje, če bi sedaj predlagali 20 dni skupaj. To tudi ni dobro za vzdrževanje poklicnega in zasebnega življenja. Prav tako pa tudi ne za varnost v cestnem prometu. S temi novimi pravili bomo uspeli le, če jih bomo uspešno nadzirali. To moramo vedno znova izpostaviti. In tukaj sta dva instrumenta ključnega pomena prvi instrument so moderni tahografi, ki omogočajo digitalni nadzor. Skupaj z digitalnimi pogodbami, plačami in skrajevanjem informacij o eh, zavarovanju, izobraževanju, tako lahko tudi digitalno registriramo prehod meja. To ni nič novega, to poznamo že kar nekaj časa, ko imamo digitalne rešitve, tudi GPS. Če lahko vse skupaj tako kombiniramo in tudi digitalno zbiramo, potem bodo organi lahko uspešno nadzirali prek meja. Ne moramo čakati do 2030 ali še le, preden bodo digitalni tahografi ugrajeni vsa eh, vozila. To se mora zgoditi takoj. Drugi instrument, prihaja na predlog komisije od predsednika Junkerja. Tukaj mislim na Evropski organ za delo. To je predlagal v govoru o stanju v Uniji. Potrebujemo Evropsko koordinacijo za pošteno konkurenco in za dostojanstvene pogoje za vse. Prav tako potrebujemo dobre statistične podatke, da bomo lahko to ustrezno nadzirali ali se pravila ustrezno izvaja. Tukaj bi lahko tak organ odigral pomembno vlogo in to bi bil dober instrument za sodelovanje. Za sodelovanje med EU, posameznimi državami članicami in tudi med državami članicami. Sodelovati moramo pri ustvarjanju dobrih pogojev, pri enakih konkurenčnih pogojih za vse in pri dobrem nadzoru. Želimo si sodelovati s tem odborom v tej smeri, vse skupaj je v interesu voznikov, podjetij in celotne konkurence v Evropi. Hvala lepa. Besedo predajam zdaj profesorju Borkovskemu z Univerzo v Gdansku. Izvolite. Mikrofon. Yes, Stavljam Univerzo v Gdansku ki ima vsaj 80 let izkušen raziskav v prometnem sektorju in rezultate študije bi vam rad predstavil. 20 do 40 let izkušen imamo pri raziskavah na področju prometa. Naša študija, takole, dve študiji pravzaprav imamo, ena je bila lokalna, kar se tiče podjetij na polskem, glede vpliva svežnja o mobilnosti. Morda vas ne zanimajo nacionalne razmere, vendar pa ne pozabite, vse, kar imamo tukaj, je verjetno veljavno za večino držav članic Evropske unije, tudi za periferne evropske države, ne samo osrednje. Potem pa tudi študija o odnosih razvoja v transportnem sektorju in ekonomsko rastjo, kot se zrcali v BDP-ju. Poglejmo si rezultate kakšen je učinek na operativo in prihodke. Tri možnosti tukaj imamo, kabotaža, omejena na pet dni, prepoved počitka v vozilih in napotitev možno po petih dnevih. V študiji še nismo poznali predloga komisije in smo resno podcenjevali predlog komisije. Ampak to študijo smo vseeno zvedli do konca, ker nismo želeli spreminjati pogojev med izvajanje raziskave. Če si pogledamo rezultate, zmanjšanje števila operacij za vse 7 odstotkov velja za približno dve tretjini vseh tovornih podjetij. Na polskem, kaj se dogaja s prihodki? Zmanjšanje več kot 5 odstotkov, za vsaj 50 odstotkov, morda celo za 60 odstotkov vseh podjetij. Tisti, ki dobro poznate transportni sektor, razumete, da večino podjetij deluje zelo blizu zgornjih meja, nekateri na sami meji. Pet odstotno zmanjšanje bi pomenilo, da bi šli v stečaj. Morda bi to lahko oblažili zmanjšanjem stroškov, ampak žal se to ne bo zgodilo. Torej, če ne, za vsaj 5 odstotkov, za vsaj 50 odstotkov podjetij, to bo videti pri stroških za delavce. 50 do 60 odstotkov po predlogu na potitvi podjetje bo imelo više stroške za delavce za vsaj 30 odstotkov. Kaj se bo zgodilo s podjetji? Podjetja bodo seveda morala zmanjšati svoje flote vozil. Zakaj? Zato, ker bodo morali plačevati več kreditov ali pa imeti leasing. In če bodo imeli več stroškov, bodo šli v stečaj, ne bodo mogli plačevati stroškov za posojila ali za leasing. Zmanjševanje v manjših podjetjih za več kot 50 odstotkov velja za 90 odstotkov podjetij če bo to manjše družinsko podjetje, ki ima dva tovornjaka, potem bo pravzaprav izločeno z trga. Potem imamo velika podjetja, kjer je zmanjšanje manjše, ampak še vedno 15 odstotkov podjetij bo izgubilo približno 10 odstotkov svojih flot. Potem zaposlovanje. Vsaj 90 odstotkov podjetij pričakuje, pri malih podjetjih odpustite približno 30 odstotkov osebja. Mala podjetja so tista, ki zaposlujejo med enim in devet delavcev. Pri večjih podjetjih imajo seveda več možnosti za prilagoditev, tako da bo šok manjši. zmanjšanje osebe za vsaj 20 odstotkov bo veljavno za približno 30 odstotkov tretjino podjetij. Potem pa končno še prazne vožnje. Če dodamo predlog o napotitvi in počitek v tovornjakih, se bo to povečalo za 7 odstotkov pri dveh tretjinah vseh prevoznih podjetij na polskem eden od stranskih učinkov bo tudi okoljska škoda, kajti porabili bomo več goriva in bo več emisij. Potem pa si pogledajmo vse skupaj širše. BDP smo želeli navezati na različne dejavnike uspešnosti v prometnem sektorju. Prva, prvi stopec kaže odnos med zaposlovanjem v transportu in rastjo BDP. Tukaj vidite, je ta korelacija pozitivna za večino držav, skoraj vse. Je pa to veliko močneje za periferne države kot eh, osrednje države. To enostavno pomeni, da je rast BDP v perifernih državah bila veliko bolj odvisna od prometa kot v osrednjih državah. Če si pogledamo drugi stolpec, pa opazite, da je število transportnih podjetij tako kot je in ni nujno raslo po vseh državah. Tam, kjer je bila rast BDP, to očitno pomeni, da v nekaterih državah obstaja večina velikih podjetij, ki dominirajo trg, v drugih državah pa je relativno veliko število manjših podjetij. Druga dva stolpca. Tukaj lahko vidimo, da osrednje države uspešnost v prometu je bolj kapitalsko intenzivna, v perifernih državah pa je v transportnem sektorju eh, bolj delovno intenzivna. Torej, za povzetek. EU13. Tukaj je večina manjših podjetij, EU15, osrednje države, večja podjetja v cestnem prometu. Sveda, manjša podjetja se teže prilagajajo na tržne šoke, ki jih bo ustvaril predlog komisije. Poleg tega pa je ta predlog usmerjen samo na enega od faktorjev konkurenčnosti, delovno silo. Ni pa nič za kapitalsko intenzivno podjetje. Večinoma velika podjetja imajo potem konkurenčno prednost, da lahko ceneje dobijo in povišajo kapital stranske učinki, manj konkurenčni transportni trg v EU in slabša gospodarska rast, še prav posebno v perifernih državah. Ne samo EU 13, temveč v vseh perifernih državah, tudi iz EU 15. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospe in gospodje strokovnjaki, Hvala, da ste spoštovali dodeljen čas za govor. Zdaj pa razprava. Kako razprava poteka, veste, imate seznam, kjer je naveden čas za govor. Tri minute imate na voljo, naprimer vi, gospod Vim de Kamp. Ping-pong se gremo. Vi boste izbrali, na koga naslavljate vprašanje. Gospod Vim, izvolite. Ura naj začne teči. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej imam tri vprašanja za gospoda Skiperja. Lahko mi poda odgovor, da ali ne. Ker gre za ping-pong postopek, se morajo zadeve hitro odvijati. Najprej, ali lahko uveljavljamo tudi drugo socialno zakonodajo preko pametnih tahografov? Zakaj ne? Wat bedoelt u met alle, alle sociale wetgeving? Nou, de rij- en rusttijden, de cabotage, de grensoverschrijdende. Kaj je z drugo socialno zakonodajo v kontekstu kabotaže, čas vožnje, čas počitka? To imamo v mislih. Odgovor je da. Hvala. Dobro. Izvajanje do leta 2022 je to mogoče? Ja, bili ste jasni. Potem še referenčno obdobje. Ali potrebujemo več kot 28-dnevno obdobje? Če je tehnično izvedljivo, potem ja, nimam pa specifičnega odgovora. Uh, ja. Bi se lahko pozanimali o tem za me? Prav, hvala lepa. Uh, pa. Zdaj pa gospod Pariljo, predstavnik sindikatov. Ali je ta načrt mogoč brez izgradnje dodatnih hotelov? Sure, eh? Ste lahko kratki. Euh, za vsako vprašanje 5 frankov. Ja. Problem ni v hotelih, problem je v logistiki podjetij in v dispečingu. Hvala lepa. Potem imam še vprašanje za gospoda Vamrja. Ste bili kdaj več kot 28 dni? na poti. Da. Kako vam je bilo to všeč? Ja, delo je nekoliko drugačno, ampak voznik tovornjaka lahko zasluži petkrat več, kot je minimalna plača na mačarskem. Še za portugalskega predstavnika imam isto vprašanje. No, moj oče in moj ded sta bila voznika tako da sem praktično odrasel na tovornjakih. Rekl sem, da sta oče in dedek bila oba voznika, tako da sem celo življenje že vključen v prometni sektor. Natanko vem, kaj pomeni biti v tovornjaku več dni skupaj. Lahko vam zagotovim, da sem tudi sam voznik tovornjaka in če živiš v tovornjaku 28 dni, je to bolje kot tu 8 ur na dan v tej dvorani. Še vprašanje za profesora iz Gdanska. Tri minute so s vami stekle, gospod Van de Kamp, hvala lepa. Gospod Nilsson, za tri minute ste na vrsti vi, ping-pong. Tak so mikke. Jaz imam prvo eh, eh, dve vprašanje til eh, mister Lasko. De... Hvala lepa. Za doktora Lajka imam vprašanje. Zanima me, kolikšen del vašega podjetja se ukvarja s kabotažo. Nič celih nič odstotkov. En fraga, som, eh, Še eno vprašanje, kjer bi verjetno bili potrebni bolj podrobni odgovori če bo predlog komisije sprejet, no, predlog ne bo sprejet tako, kot je trenutno, ker ga bo parlament spremenil. Če pa bo predlog sprejet, kaj bi to pomenilo za vaše podjetje? Kakšne konkretne spremembe potrebujete v predlogu komisije, če želite, da vi še naprej s svojim podjetjem upravljate tudi mednarodne prevoze? So, Med predstavitvijo sem natanko pojasnil, katere so ključne točke, ki nam niso všeč ali pri katerih bi predlagali, da se zadeve na novo premislijo. Dve ključni točki najprej. 45 ur, 4 tedni maksimalno na cesti, ne da bi vozniki šli v hotel. Bolje je za voznike, da zakonodaja nalaga, da se vrnajo domov. Tudi za podjetje je to bolje. In še minimalna plača. In direktiva o napotitvah. Tisti, ki se borijo proti socialnemu dumpingu, bi se morali boriti proti tistim, ki opravljajo kabotažo z vzhodnoevropskimi vozniki. Zato je v našem poslovanju kabotaže nič odstotkov. Stranski učinek te zakonodaje je, da bo ubila mednarodne prevoze. Deset dni nad državo na mesec. S tem bi tudi mednarodnim prevoznim podjetjem omogočili, da delajo učinkovito. Hvala lepa. Še eno vprašanje za gospoda Šiperja. Ali obvezno sodelovanje med državami članicami prinaša kakšne prednosti, ali bo nadzor boljši, ali se vam zdi, da bi takšno sodelovanje moralo biti zavezujoče za vse države? Eh, er eh, er Veliko prednosti je. Pri tem naj navedem par primerov. Naprimer, če se organizirajo tečaje usposabljanja. Mi smo organizirali magistrske programe, ko gre za goljufije pri tahografih, ko gre za druge zakonodajne akte. Z omejenimi sredstvi lahko organiziraš nekaj, ampak če bi se povezali, bi imeli naprimer tudi evropski učni načrt, kar pomeni, da bi lahko dosegli veliko več. Enako velja tudi za izmenjavo informacij v zvezi z uresničevanjem. Če bi bila izmenjava podatkov bolj dinamična, potem bi bili bolj uspešni. Prosim, da počasi zaključite, gospod. S sodelovanjem bi se izboljšalo tudi stanje na področju informiranosti. Zaradi omejenih sredstev namreč v tem trenutku ne moremo storiti prav veliko. Lahko se okvarjamo samo z zadevami, ki so zavezujoče. Hvala lepa. Montero, gospa Montero, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Za Pedra Polonijo bi imela par vprašanj. Prvo vprašanje se navezuje na omejitve pri uporabi tovornjakov brez voznikov. Zanima me, kakšne težave bi to povzročilo pri voznikih zlasti, ko gre za izvajanje štirimesečnega pravila. Sporazum v sektorju je že tako ali tako preveč liberalen. Več pripomb smo prejeli na spremembe, ki smo jih onesli. Predvsem, ko gre za časovne okvire, če bomo vse skupaj še bolj liberalizirali se bo lahko v državi najelo neko vozilo in za maksimalno obdobje štirih mesecev se bo potem lahko to uporabljalo. Nam se zdi to predolgo obdobje. Proizvajalci tovornjakov bi morali preveriti, ali so te stvari izvedljive ali ne. Vse skupaj je precej kompleksno, ne vem, kako bi lahko to nadzorovali. Tudi štirimesečno obdobje je težko nadzorovati, vsaj glede na to, kako je trenutno zadevo oblikovano v direktivi in ko gre za zahteve o tovornih vozilih. Ne vem, kaj je z zaporednimi leasingi vozil, na primer. Če imate neko pogodbo, ki se zaključi in takoj zatem sklenete naslednjo pogodbo, potem ne vem, kako naj se to obravnava. Poglejte si člen 5, ki govori o ustanovitvi. Poglejte si trenutno direktivo. Hvala lepa za ta odgovor. To je verjetno povezano tudi z napotitvijo. Zanima me, kako bo to vplivalo na države, kot je naša, Portugalska. Kot sem rekel, prevozi so mednarodna dejavnost. Mi delujemo na mednarodni ravni, veliko bolj pomemben akter smo v drugih državah, ne toliko pri nas. V Španiji, na Mačarskem, naprimer, smo zelo aktivni. Ta mednarodna razsežnost je tista, na katero bo vse skupaj vplivalo. Če si pogledamo minimalne plače v Nemčiji, Belgiji, Franciji, je plača, minimalna plača bistveno višja kot v drugih državah, ki sem jih naštel in kjer smo aktivni. Enako velja tudi za Španijo. V tem primeru bi prišlo do precejšnjega znižanja dejavnosti. 35 do 40 odstotkov stroškov predstavljajo plače. Če bomo morali plače povečati vem, za 15 odstotkov, se bodo naši celostni stroški povečali za 5 do 10 odstotkov. Voznikov primankuje praktično povsod po Evropi. Če bomo zdaj podjetja še kaznovali, zlasti tista, ki so locirana na perifernih območjih, potem bodo ta podjetja še toliko zmanjšala svoje dejavnosti. Pa tudi tovornjakov bo začelo primankovati. Bomo videli, kakšen bo vpliv na prometni sektor. Vim van de Kamp želi še enkrat besedo za tri minute. Hvala lepa, gospa predsednica. Zdaj pa lahko zastavim svoje vprašanje še profesorju z Danska se vam ne zdi, da bi bilo bolje, če bi se vrnili na prvoten namen kabotaže? Prvoten namen kabotaže je bil ta, da se izognemo tem praznim vožnjam domov. Se pravi, da ne bi bilo napotitev v kontekstu kopenskega prometa. Uh, če si v periferni državi in če se pelješ daleč, se je zelo težko pravočasno vrniti, vsaj skladno s predlogom komisije. Veliko razliko lahko opazite, če imate podjetje v drugi državi in potujete v isto smer. Ta pravila bodo veljala za različna podjetja v različnih državah na različen način. Ne morete primerjati tega. Bond, uh,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 ne moremo biti bolj fleksibilni, kot smo danes. Če si pogledate danski položaj. Poglejte si danske prevoznike, ki upravljajo kabotažo na švedskem. Zagotovljena je popolna fleksibilnost. Če pa si pogledate polske tovornake s polskimi registrskimi tablicami, kakšne dejavnosti upravljajo, ti opravljajo tudi kabotažo znotraj Danske in znotraj Švedske, tako da ne potrebujemo dodatne fleksibilnosti. Kaj pa je z vožnjo in z časom za počitek? Ali potrebujemo več fleksibilnosti na teh dveh področjih? Eh, ja, sektor cestnega prometa je edini sektor, študija, ki jo je naročila Evropska komisija, to kaže, je najbolj fleksibilen od vseh sektorjev. Najbolj fleksibilen je od vseh sektorjev. Komisija je socialnim partnerjem naslovila tudi sporočilo, v katerem piše, da je naročila študijo. V tej študiji piše, da da vsi sektori v Evropi delajo manj kot 48 ur na teden, edino v sektorju cestnega prometa delamo več, zato je treba to zmanjšati. Zahtevajo torej še več fleksibilnosti od nas, pa sedaj sektor je že tako ali tako fleksibilen. Problem je predvsem z nadzorom in sankcioniranjem tistih, ki ne spoštujejo obstoječih pravil. Sektor je fleksibilen, bolj fleksibilen ne more biti. Naj povem še to, da Nemčija, naprimer, pravi, da ji primankuje 15 do 30 tisoč parkirnih mest. Socialni dumping naj bi legalizirali, ampak v tem primeru potrebujemo 30 tisoč novih parkirnih mest. Vi pravite, ja, jutri bo v Evropi več kriminala in mi bi se tega lotili tako, da bi zgradili več zaporov na mesto, da bi odpravljali kriminaliteto. Hvala lepa, gospod Ertug, za dve minuti. Dajmo. Ja, dank. Ich will gleich beginnen mit Herrn Laik. Hvala lepa. Naj začnem z gospodom Lajkom. Vprašanje, koliko odsotka kapotaže imate, da je stenicera nič. Tukaj imam izsek iz vaše spletne strani, tukaj oglašujete tudi kapacitete za kapitažo 1200 tovrnjakov na teden v Nemčiji, 700 v Velike Britaniji, 500 v Beneluxu. Kako to sopada? Kako to spada skupaj? Uh, res je, da je to objavljeno na naši spletni strani, ampak te številke veljajo za mednarodni promet. Spravi vsaj eno prečkanje meje med prevozom kabotaža pomeni, da naložimo v Nemčiji in da razložimo blago v Nemčiji. To je zame kabotaža in v tem pogledu je število naših dejavnosti nič. Naslednje vprašanje, gospod Schiper. Pravite, da je težava izvrševanje. Tukaj se strinjava. Kaj pravite o tem, če bi evropski organ ali prenesli več pristojnosti na evropsko raven, bi si želeli tega, če da, kako bi to lahko oblikovali? Um. Ik, ik ben hier niet om, uh, om iets te zeggen over Europese instanties, hoe die eruit ziet. Tu nisem zato, da bi komentiral delovanje kateregakoli evropskega organa, Resnično se ne morem spuščati v to politično razpravo. Sam predstavljam 15 držav. Želite več pristojnosti na evropski ravni pri izvrševanju, da bi tako postali bolj učinkoviti? To je vprašanje, to ni politično vprašanje. Se je vedno welkom, natürlich, eh, če se. Uh, uh, mehr... To bi bilo vedno dobrodošlo, če bi imeli na voljo več sredstev, ki bi jih lahko namenili izvrševanju. Ampak tu ne gre za vprašanje zakonodaje, gre bolj za vprašanje, kako sodelujemo drug z drugim. Izvajanje v 21. stoletju je treba izboljšati. Že prej sem to povedal, ko sem govoril o tem, da bi morali izboljšati izmenjavo informacij, da bi morali več sodelovati, ko gre za boj proti določenim oblikam nespoštovanja zakonodaje. Thank you, Hvala lepa, gospod Zile. Hvala, Karima. Na mesto ping-ponga bi lahko igrali pametni tenis, bo nekoliko bolj počasna igra. Sam se borim za enotni trg v vsakem sektorju, pa to govorim, ker sem v to prepričana, ne zato, ker imam tu pisarno. S tem bomo prispevali k večji meri pravičnosti v vseh državah. Prvo vprašanje zato namenjam gospe Bartelo. Omenili ste socialna plačila za druge države, za druge države, predvsem za podjetja v drugih državah, kjer jim naprimer ni treba plačevati za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje in tako naprej. Vam je več mar za upokojence na polskem, na mačarskem, potem, ko se bodo ti upokojili, vas bolj skrbi za to, ali jim bo šlo dobro, ali vas bolj skrbi to, kakšni so standardi na področju plačevanja teh prispevkov v vzhodnoevropskih državah. Prej nisem omenjala zneska prispevkov, da več sem omenjala stopnjo obdavčanja. Če želimo zagotoviti konkurenčnost, potem moramo upoštevati tudi stopnjo plačila. Stopnja plačila pa ni odvisna zgolj od plače, To je tisto, kar omenjajo socialni partneri, ko govorijo o diferencialnih plačah, kamor sodi tudi naprimer stopnja pokojnine kasneje. Biti moramo ambiciozni in reči, ja, dobro, enaka plača povsod, razumem, da obstajajo ovire na tem področju, ampak mislim, da bi morali v vseh državah imeti enako stopnjo obdavčenja, da bi za isto delo lahko obdavčili na enak način, ker tako bi zagotovili tudi enake pravice posod. Upam, da sem odgovorila na vprašanje. Uh, uh, v parlamentu velja, da naprimer asistenti na lokalni ravni ponekod prejmejo več kot nacionalni državljani, ampak tudi plačila asistentom na lokalni ravni se razlikujejo. Gospod Parilo, kje je dom voznikov tovrnjakov? Kje je njihov dom po treh tednih na cesti? Zelo dobro vprašanje, na katerega še danes nimamo odgovora. Naprimer, če imate voznika, polskega voznika, ki ga najamejo v portugalskem podjetju, kam naj se vrne na sedež podjetja na Portugalsko? To sprašujejo tudi nekatere federacije. Čeprav je njegov domicil, čeprav prebiva na Polskem in ima tam tudi družino. Ali to pomeni, da mora nekdo iti počivat na Portugalsko, kjer je sedež podjetja, ker se podjetje ne vem, nahaja v neki ulici, kjer se komaj da mimo pripeljem s kolesom kamoli, da bi tam bili prekirani tovornjaki, 500 njih. Nekatera podjetja imajo svoj sedež v majhni uličici v Lizboni, kjer se res komaj da mimo peljem s kolesom, tako da se moramo res pogovoriti o tem, kaj je danes domicil. Komisija še vedno ni odgovorila na to pomembno vprašanje. Prosim, da zaključite, gospod Zile. Ne poznam druge evropske zakonodaje, kjer bi državljani morali živeti po, dolo, po treh tednih na določenem m, mm, mestu v določenem kraju, se prijaviti na policiji in tako naprej. Upli. Nadaljujemo z razpravo. Kolega Telička, izvolite za tri minute. Uh, Hvala lepa. Vidim, da je v Evropi veliko protekcionizma in veliko nepoštenih praks. Gospa Bertelo, nam lahko poveste, kakšna je osnovna plača in kakšna je struktura te osnovne plače francoskih voznikov? Na kratko. Na zadnji prosojnici je bilo to napisano vse skupaj. Stroški za plače in povprečno zaslužijo 30 evrov na uro. 2200 evrov mesečno neto je poprečna plača. Uh, Potem je vir vaših informacij netočen. To je namreč povprečna plača češkega voznika. Strani kolega Lajka sem razumel, da so številke primerljive med državami. Prej ste omenjali več elementov, ampak zanima me, kaj bi bil za vas cilj, ki bi ga dos naj dosegli s svežnjem mobilnosti. Merci, merci. Hvala lepa za to vprašanje. Kar zadeva kabotažo, odločno nasprotujemo vsakršni liberalizaciji kabotaže. Pet dni brez omejitve pri kabotaži je prikrita liberalizacija. Še vedno niste sprejeli predlogov, ki smo jih podali. Namreč, da bi med dvema kabotažama morali imeti tudi obdobje počitka. Kabotaža je namenjena zgolj temu, da se optimizira povratna pot. Ljubljam čas, gospa, zato sem vas prekinil. Jasno vprašanje sem zastavil. Kakšen je cilj svežnja o mobilnosti? Nisem dobil odgovora s tem v zvezi, tako da zastavljam naslednje vprašanje. Kakšna je po vašem mnenju razlika med tremi in petimi dnevi pri kabotaži? Kako bi ta omejitev treh dni vplivala na mednarodni prevoz? Cilj ni, da bi spremenili mednarodni prevoz, ampak izogniti se moramo temu, da bi naprimer ob prečkanju meje takoj začela veljati kabotaža. V svežnju mobilnosti bomo odgovorili na to vprašanje. Ne želimo, da bi postali avtonomen trg, ki je ločen od vseh ostalih sektorjev. Cestni promet je pomemben, zato ker gre za povezavo med klienti. Ne smeti tu za avtonomni sektor, kjer bi kar tako posamezniki z nekako osvojili trge brez spoštovanja pravil. Se pravi, čujem, spet nisem dobil odgovora. Zanimala me je razlika med tremi in petimi dnevi, kaj to pomeni. Vem, kaj je kabotaža, ne rabim zdaj poslušati tega, kaj je kabotaža in kaj ni kabotaža. Ne prejemam nepoštenih praks. Zastavil sem jasno vprašanje, podgovora nisem prejel. Hvala. Hvala lepa, gospod Telička. Zdaj sem pa jaz na vrsti. Najprej vprašanje za profesorja, gospoda Borkovskega. Bi mi lahko še enkrat potrdili to, kar sem slišala? Rekli ste, da bi morali imeti drugačna pravila med državami vzhodne in srednje Evrope. Ali ste res rekli to v predstavitvi? Da ali ne? Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai bien entendu? Sem vas prav razumela? Ali sem prav razumela? Ne. Rekel sem, da bodo pravila, ki jih predlagala, imela drugačen vpliv na podjetja v vzhodnih ali srednjeevropskih državah. Donc, dire, favor... To pomeni torej, da vi podpirate predlog, da se sprejmejo pravila in se dvigne lestvica nekoliko više. Se pravi, socialna pravila je treba dvigniti na višjo raven. Se strinjate? Ali ste za enako plačilo za enako delo, gospod profesor? Tega namreč nisem slišala prej v vaši predstavitvi. Isto plačilo za isto delo. Ali to pomeni enako pravno obravnava delovcev v Evropi, da ali ne? Če je vse ostalo enako vredno, tudi stroški življenja, potem je odgovor da. Tudi mi to vemo. Še eno vprašanje. Lepo vas prosim, predsednica zdaj govori. Najmo. Gospod Parijo. Omenili ste, kako pomembno je vprašanje nadzora nad goljufijami, da moramo to nujno razrešiti v tem mobilnostnem svežnju. Ali bi podprli Evropsko agencijo ali Evropsko podatkovno zbirko, ki bi nam pomagala pri zagotavljanju učinkovitega in konkretnega izvajanja evropske zakonodaje? Oui, oui, avec... Da, trikrat da. ECR mi je priča. Kadar se izvajajo nadzori v vseh evropskih državah, pri stotih vozilih ugotovimo, da se pri 30 pojavljajo kršitve, kar pomeni, da pri 2 milijonih 450 tisočih vozil, ki krožijo po evropskih cestah, 700 tisoč vozil, ki kroži po cestah, ni izpravnih. Hvala lepa, gospod Parijo. Gospod Skipar, ste tudi vi naklonjeni temu, da bi imeli Evropsko cestno agencijo, ki bi zadeve preverjala? Ja, dat, ik vind het een, een vraagstelling waar ik eh, moeilijk antwoord op. Mislim, da je to vprašanje, na katerega je težko odgovoriti, ker gre za politično vprašanje. Evropsko sodelovanje lahko dobro poteka. Alors, attendez, eh, La dernière question, et je vais la poser aussi. Še zadnje vprašanje za gospoda Parila. Še 30 minut imam na voljo, sama si bom zdaj dodala času za govor še nekaj sekund. Gospod Parilo, mi lahko prosim poveste, da bom razumela, kakšen je status voznikov, ki jih najamejo posredniki poštnih nabiralnikov in ki ne delajo v svoji matični državi. Kakšen je konkretno njihov status? Že. Si bom drznil, rekel gospa predsednica, da gre za novodobne sužnje v sodobni Evropi, pa sem res skrben pri izbiri besed. Romunski vozniki delajo mesece in mesece v Franciji in v Belgiji s slovaškim statusom, potem lahko to imenujemo zgolj sužni. Člen ena direktive o napotenih delavcih pravi, da ne moreš biti napoten kot strani svoje običajne države, kjer delaš. Peter Lugrin, torej, prosim, do pet minut. Lepa. To, kar vidimo, je, da EU ne deluje. To je Grost, 27-terice, dobro, kmalo, nas bo 27, ki ne deluje, če bi bili na enakem ekonomskem nivoju, če bi imeli enake stroške za življenje, bi to delovalo, ampak ni tako. Na švedskem vidimo, kako prometna podjetja predvsej trpijo zaradi kabotaže veliko tujih vozil je na švedskem in vozijo med Dansko in Švedsko in to je zavestno izkoriščanje pravil. To se počne s pomočjo zakonodaje v kabotaži. Ta ni smiselna. Tudi sam sem tovornjakar, dolgo sem bil šofer in neverjetno se mi zdi, ko gospod Lajko pravi, da ne upravljajo kabotaže, kaj tako neumnega pa še nisem slišal. To je edino, kar počnete. Se odpirate podružnice po vseh državah. Vprašanje. V Nemčiji imate tudi prodajno mesto. Menite, da bi morali imeti v Nemčiji nemške voznike, stvarnjaki z nemškimi registrskimi tablicami, jih plačevati z nemškimi plačami? Odgovorite iskreno na to vprašanje. Eh, Hvala za to prijazno vprašanje. Naslednjič pojdite na našo spletno stran. Ja, imamo podružnico v Nemčiji. Ampak gledajte, tu gre v bistvu za prodajo, tam potem um, zaposlujemo prodajalce, tam ne pa voznikov, ni kapotaže, ni te vožnje v Nemčiji. če ste kdaj videli takšne tovrnjake, ki upravljajo kabotažo, potem, ne vem, mi pošljete sliko in bom razmislil. Ampak gledajte, vodim to podjetje, zato zelo dobro vem, o čem govorim. Zato res, prosim. Saken hör ju också att Vabrer ägs av ett riskkapitalbolag. Hvala lepa. K temu spadi tudi to, da je Vabrer podjetje, ki je v 97 odstotni lasti rizičnega kapitala. Zato gotovo ne boste zaposlovali nemških voznikov z nemškimi registijskimi tablicami, z nemškimi plačami in tudi na nizozemskem ne. Vaš poslovni model je tak, da krožijo vaša vozila po Evropi in to je kabotaža, nič drugega. Seveda lahko sučete besede tako, kot želite. Ampak točno to počnete, nič drugega. Se pravi, ampak res ne vem, kaj hočete od mene, kaj ti opredelitev kapotaže jasna, kaj to pomeni. Tuj voznik, tuj tvornjak, v bistvu upravlja domač prevoz. tega mi torej ne počnemo. Glede, če želite, ne, da bo nekdo, naprimer, eh, zaposlil reškega voznika za vožnjo med Nemčijo in pa um, Mačarsko, to je v bistvu nedarni prevoz, to ni um, to, o čemer tukaj govorimo. V redu, hvala lepa, gospod Lungren, gospod Amitu, za 3,5 minute. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo. Gospod Šipr, prvo vprašanje. Gospod Šipr, pravite. 23 odstotkov je goljofi pri tahografih. Ampak, gledajte, če nišče ne predstavi dokumentov ali pa če prehaja do goljofi, ali se vam ne zdi, da bi lahko mobilizirali te tovornjake ali pa bi lahko tudi imeli ustrezne sankcije, globe, tako da bi dejansko odvračali um, te ljudi od goljofi, to je prvo vprašanje. Kakšni ukrepi? Hvala.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 takšni vozniki zaslužijo na več deset tisoč evrov več na leto. Poslovneži pač na koncu spremljajo to golfijo. Um, tudi če so vozniki na boljšem, so tudi oni, podjetniki na boljšem. Zato se to kar sprema. Pa še nekaj. Kakšen je sistem? Na podlagi dobrega imena Uh, ehm, gledajte, naprimer, če bi nekdo goljufal in bi mu potem preklicali dovoljenje, to bi bilo gotovo najbolj učinkovito. Naslednje vprašanje. Ja. Uh, bi lahko to videli na poslovnicah, če se da? Um, torej, gospod Perhelo. No, pred, pred časom ste na kratko govorili o protekcionizmu. Gledajte, mislim, da če imamo pameten protekcionizem, uh, potem mislim, da lahko pridemo do dobrih rešitev. S pametnim protekcionizmom, seveda, stroški življenja niso posod enaki, ampak gledajte, če se vedno skrivamo s tem argumentom, potem ne bomo nikoli rešili problema nepoštene konkurence. Ravno obratno, mislim, da potrebujemo pameten, ampak pameten protekcionizem. Potem naprej, um, tako da ne bo zlorab eh, delavcev ali se mi zdi, da bi potrebovali samo zelo enostavno pravilo. Naprimer, enako plačilo za enako delo. To mislim, da bi morali uvajati v vseh državah članicah nasplošno. Eh, se strinjam s kolegom Logrinom, ta razprava danes lepo kaže, da EU slabo deluje tudi v tem sektorju, o katerem sedaj govorimo. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Ja, res tukaj treba nekaj storiti. Preden je komisija sploh sprejela predlog, so države članice same sprejele zakonske predloge doma, Nemčijo kot prvo, potem Francijo, potem še druge države. No, kje je tukaj država pri izvajanju napotitev? Glede, napotitev, po mojem mnenju, ni idealna rešitev. Težko bo to izvajati v praksi, v prometnem sektorju, ampak to je vse, kar imamo zaenkrat. Tako mislim, da pač moramo priti do neke optimalne rešitve glede socialnih pokojev za voznike. In še nekaj, to vprašanje, enako plačilo enake, eh, za enako delo. Ja, ampak gledajte, pogosto pravijo enako plačilo za um, enako ozemlje. Ampak gledajte, tukaj nismo um, toliko na ozemljih, ampak smo na cestah oziroma na celotnem trgu. Gospodi, uh, eh, ponovno tri minute in pol. Hvala, gospa predsednica. Gospa Pertelo, imam dve vprašanje za vas prvo v časopisu sem včeraj prebral naslednje. Več sto um, tvornakarov je blokiralo um, torej ceste na meji med Francijo in pa Belgijo oziroma tudi Italijo. Na drugi strani, kjer so bili zaskrbljeni zaradi te konkurence, seveda je prav oziroma pravično lahko protestirati, ne bi šlo to, ampak ali se vam zdi, da so cestne blokade dober način, da se ohrani enotni trg? v transportu. To je bolj provokativno vprašanje. Potem pa drugo bolj pomembno vprašanje. Omenili ste te razlike med plačili po različnih državah. Ali se vam res zdi, da ko bodo te razlike, ko bodo te razlike odpravljene, eh, ko bi uveljavili ta pravila za napotitev, kaj bo potem, kaj pa drugi načini prevoza? naprimer železniški prevoz ali pa letalski prevoz, kaj pa tam, tam imate ponovno mednarodni prevoz in ponovno, ponovno ta koncept enakega plačila, enakega dela. Torej, če imamo nekaj v cestnem sektorju, potem bomo morali enake stvari uvajati tudi v drugih sektorjih. Hvala. Najprej prvo vprašanje. Se obračam k sosedu, kajti ETF je v tem govoru sama predstavljam. Um, torej um, francoski sektor. Glede, ETF je, mislim, da to blokiral. Ne vem kaj, um, so se pohvali ministri 23. oktober, mislim, da bo šlo do nesprozuma. Napotitve veljajo za prometni sektor, če pa je res, da še čakamo lek specialis, posebno zakonodajo, torej zaenkrat pa velja direktiva 96. Potem pa plače. Mislim, da nima smisla, da rečemo, da bomo imeli vsi iste plače posod. Ne vem. In tudi, če bi to bilo tako, da bomo rešili problem konkurence v Evropi. Kaj je danes problem? Podjetja imajo prednosti, predvsem zaradi plač in pa dajatev. Glede, um, zato še niso bolj konkurenčne, um, ne nujno. Glede, mi imamo zelo ambiciozne sisteme, sploh glede mobilnih delavcev veliko ambicij, ampak um, ni pa še optimalnih rešitev. Danes se pogovarjamo o tem, se bomo še pogovarjali o tem v prihodnosti. Moramo ugotoviti, kako bo um, sistem najbolj optimalen, sploh za mednarodne voznike. Ne gre toliko za nacionalne voznike, ampak za mednarodne voznike, za mednarodno vožnjo. To je težka razprava in vsi skupaj poskušamo poskati ustrezne rešitve. Hvala lepa. Ja, čas teče. Izabela, uh, tri minuti tri minute in pol, prosim. Hvala, predsednica. Najprej vprašanje za gospoda Parila. Čas vožnje, čas počitka. V trenutnem predlogu komisije je ta povezava med tedni nekoliko drugačna, torej po koliko časa je potreben počitek. Zanima me, uh, Ali se vam zdi, da ta predlog sopada z zahtevo po večji cestni varnosti, kako je to skladno z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja, koliko ima dejansko na voljo časa, potem vozniki započite, kako gledate na ta predlog? Hvala. Um, ta predlog nam ni všeč iz enostavnega razloga. Uh, ko spreminjamo čas vožnje počitka, kot sem že prepovedal, je stvar v tem, da um, so vsi ukrepi medsebojno odvisni. Če spremenimo čas vožnje počitka, potem spremenimo čas dela posredno. Potem kot drugo, komisija skrbno zbira besede, je pripravila ta predlog, ampak je vedela, da to ne bo pilo vode, če ne bomo šli dlje od tega. In danes slišimo, da je treba sedaj na novo spremeniti tudi celoten koncept časa vožnje, če želimo spoštovati predlog komisije. Mi smo proti temu predlogu, ker smo rekli naslednje. Glede, tako kot je, mora biti. Ampak moramo izvajati pravila. Pravila so čisto v redu. Nima smisla, da jih eh, spreminjamo, <laughs> ker problem je v tem, da jih trenutno ne izvajamo takšni, kot so. Še glede eh, fleksibilnosti pri vračanju domov. Če bi to dopustili, da bi zagotovili tudi počitek na tovornjaku, da bi imeli tam posebno namestitev, ali bi se strinjali s tem, da bi pri vseh mednarodnih prevozih in pri kabotažah namestili pametne tahografe. Mi smo proti uh, počitku v vozilih, torej bi bil to običajen tedenski počitek. Glede, zaenkrat, če nihče ni zastavil vprašanja glede izvajanja trenutnih um, pravil iz leta 2006, kjer piše zelo jasno. Torej, um, ko je čas počitka, v bistvu um, vozniku ni treba ostati v tovrnjaku tekom počitka. Ampak gledajte, stvar je v resnici drugačna. Uh, mislim, da ne moramo zagotoviti tega, da bo potem um, torej, voznik um, počival um, v tovornjaku, torej, da bi tam spal. Hvala lepa, sedaj pa naslednji govorec, tri minute in pol. Hvala lepa. E, no, vedomo, že, že e, usluge transportove. Najprej bi začel z gospodom profesorjem. Da, storitve v prometu bodo draže. Vendar pa posod enako, ki je več, ki je manj, v katerih državah članice bo največji delež MSP-jev. Očivišče podrožejo največji fek. Seveda. V teh državah članicah, ki so najbolj odvisne od prometa, eh, bo prišlo do največjih razlik. A najvencej predsembjorstv zniknje v. Največ podjetij bo izginilo na Polskem in v Romuniji, tudi na Slovaškem, pa tudi v Bolgariji. Hvala lepa. Polonijo imam take pitanje, ile dni na pokonanje celej trasi potrebujerali? Zdaj pa vprašanje za gospoda Polonijo. Koliko dni potrebuje voznik, za vožnjo iz Portugalske v Nemčijo. Koliko dni? Statisticamente sabemos que atravessam as nossas fronteiras cerca de 9 mil eh, viaturas. Torej, okoli 9 eh, tisoč vojakov prečka imajo vsak dan pri nas. Nemčija je okoli četrta ali pa peta vrsti, ko gre za ciljni trg oziroma končno destinacijo. To je torej zelo relevantno vprašanje. Številni portugalski um, tvornjaki v bistvu um, torej razložijo v, v Nemčiji, potem um, razložijo nekje druge, naprimer nekje na Iberskem platoku, tudi v Španiji ali pa na portugalskem. To je predvsej tipičen pristop um, voznikov tvornjakov pri nas na portugalskem. Koliko, koliko časa traja? Samo to, koliko časa traja? Ja, 45 urno pravilo imamo, čeprav včasih slišimo drugače. Imate potem dva, uh, dvakrat krajši počitek, ampak gledajte, um, naprimer, um, če greš v Nemčijo, lahko tam razložiš, potem naložiš nazaj v Španiji, vse skupaj to poteka, ne vem, um, dva tedna. Lahko to storiš potem dvakrat in na koncu imaš v bistvu 45 ur, preden priješ nazaj v svojo državo in potem moraš ponovno počivati, eh, ko priješ na Portugalsko, ker tam ljudje živijo, torej um, tam imajo sedež oziroma um, domačo lokacijo. Torej, v štirih tednih bi imel tri ali štiri krajše um, čase za počitek. To je eno, ampak to bi potem kompenzirali z um, daljšim počitkom doma. To bi bila kompenzacija portugalska podjetja imajo tudi menedžere iz Romunije, Bolgarije pa drugih vzhodnih držav. In ti živijo na portugalskem, oziroma jih tam tudi najamejo. Oni so seveda migranti na portugalskem, tam imajo družine in zato želijo tam počivati mm, za dlje ali pa um, manj časa, kakorkoli že. Ja, nisem si mislil, da bo tako težko odgovoriti na tako preprosto vprašanje. Zdaj pa ne morem več podati nobene pripombe. Ali lahko? Désolé, le... Res mi je žal. Torej, vse, za, za vse ista pravila. Vem, da je um, to morda koga razočaralo, pač eh, ste frustrirani, ampak pravila so pravila. Gospod majster, prosim, vi ste naslednji. Gospodu Telički date svoj čas za govor. To je pa res čudovito. Lepo to slišati. Takšna kolegijalnost. Torej, um, prosim, dve minuti. Gospod Telička. Ja, bi se kar navezal na kolegico Bilbao, ker ni mogla priti. Torej, ponovno isto vprašanje kot prej. Gospa Petelot, ali pa kdo drug, eh, imam naslednje vprašanje. Na kratko. Kakšno je bilo pravično obdobje kapotaže? In zakaj? Recimo, če bi se lahko, um, prosim, vsak to vse v par sekund za takšen odgovor. Ja, bom poskušala biti čim bolj natačna, tako da ne boste rekli, da nisem odgovorila. Torej, kapotaša maksimalno tri dni, kaj ti um, tu gre za notranji um, prevoz po mednarodnem prevozu. Torej, kaj to logično pomeni? Um, da se nekdo vrne domov v bazo. Uh, ja, potem pa še vsi drugi, prosim, isto vprašanje. Res me zanima, um, kakšni so vaši izbrani časi in pa tudi argumenti za to. Hvala. Er er- Moram reči, da smo si enotni pri treh, treh dneh. Pri kabotaži pa gre za to, da ni praznih voženj. Okoljsko to ni pravilno. Tri dni bi bilo ustrežno za kabotažo. Uh, um, ne slišim prevoda. Bi lahko ponovili vprašanje o angličnini? Ja kakšna um, je prava doba kabotaže v novem svežnju in kakšni so vaši argumenti za ta izbrani čas? Ta, um, eh, regulada, ta... Eh, Hvala. Mislim, da so stvari trenutno v redu urejene. Tri... Torej, kabotaža. Uh, mislim, da je sedem dni pravi časovni okvir. Se pa ne strinjamo z temi predlaganimi spremembami. Trenutni sistem je v redu. Če si pogledamo torej, spremembe kabotaže, potem mislim, da bo nemogoče vse upraviti v treh dneh. Um, tam bi potem bil tudi v mestu vrnjak popolnoma prazen. Takšne stvari se na koncu lahko zgodijo, pa ne bodo v redu. Naprimer, nekdo um, razloži v Združenem kraljestvu, potem gre prazen nazaj v Francijo, um, naprimer do Bordoja in potem gre ponovno naprej prazen v Španijo. Kaj ti pogosto se to zgodi? Naprimer, eh, gredo v eno smer polni, potem v drugo smer prazni, to bi ste tukaj prepovedali. Hvala lepa. Um, gospod Taylor. Ja, eh, res, eh, hvala lepa. Gospod Parilo, ste me kar presenetili. Torej, kaj pa hotelim pa parkirišča za voznike? Um, torej, ko mi naprimer ne profitne gospodarske družbe za to. Ali bi vaša organizacija želela to um, torej upeljati v prakso in to zgraditi? Potem pa še nekaj, ETF, kako bi se odzvali na naslednjo idejo? Torej, da bi delo dajalci omogočili rednim voznikom, da se vrnejo domov za običajen uh, počitek in da to nadomestijo drugi vozniki. Mislim, da bi to lahko konstruktivna rešitev. Hvala. Merci pour la question. Un, sur... Hvala za vprašanje. Najprej um, povratek domov. Naprimer, um, da, le, da je delodajalec ne drugega voznika. Kakšna je druga situacija? Voznik gre nazaj v svojo državo na stroške podjetja. Kaj želimo sedaj storiti? In to je eden izmed predlogov um, iz socialnega dialoga z naše strani. Torej, želimo, da se vrne v državo, kjer je podjetje registrirano. To je v bistvu napaka. Um, naprimer, dejal sem primer. Um, imamo portugalsko podjetje in pa polskega voznika. Kaj mi želimo? Da bo trenutni sistem dejansko veljavno v praksi če se nekdo vrne v državo privolišča voznika, da to plača podjetje, tako kot sedaj. Um, v bistvu um, ni pa to zakonsko rojeno, sicer to počenjam, ampak ni zakonsko rojeno. Ne želimo iti v drugo smer, ko bo na koncu v bistvu voznik plačal za te stroške um, povratka. A mislim, da to pač ne bi bilo mogoče. I mean, torej, če podjetja to plačuje, zakaj potem sploh še nazaj um, z tovornjakom? Lahko bi šel samo um, voznik nazaj v državo, um, tovornjaki bi pa še vedno upravljal nekdo, nekdo drug in še vedno niste odgovorili glede um, teh um, podjetij, ki bi naprimer lahko zgradila parkirišča in pa hotele. Hvala lepa. Vozilo mora opraviti dejavnost, materialno dejavnost v državi, kjer je podjetje registrirano bilo bi nemogoče, da bi imeli naprimer podjetje, ki ima sedež v državi in tam potem v bistvu um, ponavadi tovrnjaki sploh ne vozijo, to je bilo napačno, potem to pomeni socialni dapik in pa nepošteno konkurenco. Torej, če imamo neko podjetje, potem znaten del dejavnosti um, mora potekati v državi, kjer je um, sedež tega podjetja. Potem pa parking in pa hoteli. Ja, gledajte, uh, parking in parkirišče niso zato tam, da bi ljudje tam spali. Ne, so zato tam, da, ne vem, recimo se lahko voznik uh, stušira, lahko nekaj poje, lahko se malce spočije, potem gre naprej, ne pa da spitam. Torej, parkirišča niso mesto, kjer bo nekdo živel. To bi bilo čisto napačno se predstavljati. Ja, hvala. Torej, hoteli in parkirišča oboje. Torej želite omogočiti ustrezno nastanitev za voznike. Zakaj bi mogli razmisliti o tej možnosti, torej da bi nekako pomagali pri izgraditvi vsega tega? Prosim, še zaključite. Z enim stavkom. Ja, seveda. Ampak gledajte, Če je prepovedano imeti običajen tedenski počitek na parkirišču, potem mora delodajalec poskrbeti za to, da se bo voznik nekje spočil, na nekem normalnem mestu, ne vem, v hotelu ali pa kje druge. Ampak, gledajte, je normalno, da se voznik, se voznik nekje spočije, ne vem, ne pa v kabini z dvema kvadratoma metroma. Gospod Bar, um, gospa Ajuta je odšla, torej gospod uh, Loring um, bi sicer nadomeščal, ampak torej mora oditi. Gospod Lundgren, um, dolgo časa se že z nami, gospod uh, Bar, dve minuti in pol imate. Torej, tukaj piše, koliko časa imate na voljo. Hvala lepa za vašo fleksibilnost in prijaznost. Hvala tudi kolegu za fleksibilnost. Imam dve vprašanje prvo gospod Skipr, glede slanotih družb. Kje so po vašem mnenju možnosti za strožjo zakonsko ureditev? Kako bi lahko omejili zlorabe uh, teh slanotih družb? In potem še gospod Perilo, še drugo vprašanje ali bi bilo morda mogoče imeti transit, torej prihodno obdobje. Počitek v kabini je nesmiselna rešitev, po vašem mnenju se mi zdi. Kaj pa, če imeli zelo konkretno časovnico z obveznostmi za države članice, da države članice zgradijo varna parkirišča in tako dalje, torej vse potrebno. Zato, če bi to storili, če bi vse to zgradili, ali se vam zdi, da bi lahko vi privolili v takšno rešitev? Uh, torej, da bi imeli tudi nekakšno prehodno obdobje za uveljavljanje omenjenih pravil. Hvala. Ja, zanimivo vprašanje. No, ne gre za toliko za to. Um, kako se skoje preverjamo. Se pravi, bom prišel na nizozemščino. Tukaj govorim o tem, kdo to počenja, ne pa kako. Kaj. Imamo stroga pravila. Če želimo bolje ukrepati na evropski ravni, če želimo sodelovati in se podpirati, če želimo izboljšati zmogljivosti na celovni ravni, potem mislim, da lahko ustrimo več v trenutnem zakonodajnem okviru. Ampak moramo bolje sodelovati, v okviru trenutnih obstoječih predpisov. ETF uh, eh, tudi pri nas zelo poslušamo, torej uh, podjetnike, tudi dobri podjetniki in delodajalci obstaja, če dovolite. Uh, Glejte, če je načrtovanje dobro, če je razpošiljanje dobro, potem je mogoče omogočiti voznikom, da gredo domov in se doma odpočijo. Mislim, da se je treba bolj organizirati, bolj načrtovati. Uh, Eh, ne vem, prihodna obdobja, ne vem, če bo to za kogarkoli dobro. Rečemo, kako je nekaj sekund. Še par sekund mi ostaja, gospa Bajtelo. Reširitev kabotaže. Prej ste pokazali prosonico z nekaj z negativnimi primeri za notranje nacionalne trge. Ali se vam zdi, da bi ta reširitev Um, še bolj škodovala nacionalnim trgom. Kaj mislite o tem? Ja, um, da je odgovor. Nedvomno da. Tudi z zakonodajnim okvirom iz leta 2009 nismo zmogli torej, zmanjšati negativnega učinka kabotaže na nacionalne trge. Gospod Petro, sedaj pa ponovno normalen čas, gospod Longrin gospod Danilo Ajuto, nadomeščate tri minute, imate voljo. Tako, sem nekje. Jo, jaz se javim slej. Hvala lepa. Ne želim izpustiti svojega vprašanja, kar se tiče podjetja Vabere v Kaleju, bilo tako, da ste priklopnike parkirali in šoferi so potem tam ostali čez vikend. Bi tudi sami želeli živeti tako čez vikend? Obiskal sem priklopnik in so vikend morali preživeti na kakšni prikolici, ki so operali sabo. Bi si želeli preživeti vikend tako, zakaj ne plačate dostojno voznikom, da bi si lahko privoščili hotel, na primer? Uh, uh, no, gledajte, seveda to ni ravno prijetno mesto za čez konec sedna. Ampak gledajte, zakaj je ta džungla še vedno tam v mestu? Problem ni v bencinskih črpalkah ali pa v teh mestih problemi vprašanja imigrantov, to povzroča številne težave. No, gledajte, če je trenutna zakonodaja takšna, da morajo tovrnjakarji počivati, potem, gledajte, um, ne moramo tam kar um, čakati naslednje obdobje vožnje in potem pričkati um, priliva. Torej, stvar je takšna, kot je v zakonodaji. Torej, pošteno plačilo. Ja, lahko zastavite to vprašanje, ampak gledajte, vsi bi želeli isto zaslužiti mačarskemu kot na švedskem ali pa kaj druge. Ampak pač obstaja razlike po Evropi. To ni moja krivda ali pa uh, krivda koga drugega. Pri nas, naprimer, kot rečeno, um, je neto plačilo voznika štiri um, ali pa petkrat večje kot pa minimalna plača na mačarskem. To je dobra plača, Voz, vozniki so zadovoljni s tem denarjem, če jih vprašate potem. Vous avez plus de questions, monsieur Lundgren Gospod Lundgren, še pol minute imate, če imate kakšno vprašanje? Ne, v redu, ste zadovoljni, prav. Hvala lepa. E, danski sindikat ima v bistvu enako težavo kot mi na švedskem. Članstvo v EU je bilo plodno, menite, da je bilo plodno za danske prevoznike? Er e Hvala lepa. Če sem prav razumel, je bilo vprašanje, ali smo s članstvom EU dobili več tujih prevoznikov na danskem. Sprašujem, če je bilo dobro za vas, za dansko špedicijo, članstvo v EU, ali je to dobra stvar. Čisto na hitro, prosim, en stavek. E. Da, mislim, da danska špedicija že misli tako. Za njih je že bilo dobro. Kot sindikalist pa seveda tudi ne morem reči, da smo proti skupnemu trgu in tudi ne proti EU. Želimo si samo enotnih pravil. Želimo si dostojnih pogojev za vse, potem pa vse v redu. Ne želimo si biti sužni. Hvala, gospod Andetu. 3 minute imate, lepo prosim. Merci, madame la présidente. Hvala. Bom poskušal biti kratka. Um, sem že slišal veliko odgovorov na moje vprašanje naprej. Gospod Parijo, še enkrat, ali bi podprli to, da se pogoj za plačo in pa za pogoj sprejema um, uveljavlja že takoj na začetni dan uveljavljanja kapataže? In še kot drugo, varnost na cestah. Ali se vam zdi, da bi bilo dobro, da bi imeli karenčno obdobje med obima kabotažama? Kaj mislite o tem? Oui. Ja, pri ETF želimo, da bi že takoj začeli to zvati na prvi dan. To že sicer velja, že sicer sedaj. Torej, direktiva velja takoj, prvi dan. In seveda, naš predlog je, da po kabotaži imamo karenčno obdobje in da imamo samo um, enotno mesto v Evropi, tako da ne bi imeli tega v vsaki državi posebej. Mislim, da je prav, da imamo neko enotno mesto, tako da lahko vsi inšpektori to pogledajo na enem mestu. Potem naprej, kaj pravijo delodajalci. Glede, če se preverja, naprimer, um, ljudi, potem je treba povedati samo tistih 30, ki kršijo pravila, ne pa kar vseh počes. Torej, treba je um, preverjati golufe in kot rečeno, ne vem, zakaj se komisija zastavlja časovno leto 2034, ne pa 2022, na primer. Eh Ni več vprašanj v redu. Gospa Lekošenska, prosim, vi ste na vrsti. Dve minuti in pol. Hvala lepa, nekaj vprašanj imam za gospo Bertelo, če bo kabotaža veljala tudi za napotene delavce, če bo torej vsak delavec, ne glede na to, odkot prihaja, imel enako urno postavko. Kakšen je pa povod za to, da ne liberaliziramo storitev kabotaže? Drugo vprašanje. Francija ima največjo težavo s konkurenčnostjo transportu, zato ker francoska podjetja zaposlujejo podjetja iz vzhodne Evrope in ji plačujejo uh, vzhodnaške plače. Kako bi ukrepala gospa? Francoska podjetja naj plačujejo francoske plače. To ni nobenih ovir. Naslednje vprašanje. Če francoski supermarketi kot Auchan in Leclerc prihajajo v, na vzhodne trge, ali je to lojalna ali nelojalna konkurenca, In potem še tako je vprašanje za gospoda Parilo. Če je gospod tako ločno proti spanju voznikom v kabinah, kljub temu, da nimamo infrastrukture in kljub temu, da bi lahko tovor tudi ukradli, da je lahko ogrožen, mar potem mislite, da bi francoska ali nemška podjetja, ki proizvajajo vozila za spanje, v teh vozilih sploh še proizvajala ta vozila ali pa jih ne bi sploh proizvajali za evropski trg. Hvala lepa. Um, hvala. Ja, veliko vprašanj. Kot prvo, če se zgodi, naprimer, da je voznik um, neto manj plačen kot pa francoski voznik, um, torej pod predvizor napotitve, je jasno, da je prišlo do goljufije. Če je prišlo tega, je to goljufija. Potem naprej ne morem, ne vem, um, torej primerjati um, voznikov in pa drugih delavcev. Glede, predvsem je treba ugotoviti, kaj sploh pomeni napotitev v svetu ministrov 23. oktobra, mislim, da bi to morali pojasniti. Sedaj ne vemo, uh, kako je s tem. Glede, pri direktivi z robotitom imamo na primer minimalne plače, potem ne vem, plačne dopuste in tako dalje. Ampak stvar je tem, da se v državah pravila različno izvajo. Kaj je potem legitimno vprašanje? Mislim, da moramo um, pojasniti, kaj je kaj. Oh, v enem stavku ETF ni proti počitku v kabinah, ker ni zadosti infrastrukture. Ne, smo proti tedenskemu počitku v kabinah, ker si mi tako razlagamo zakonodajo. Tudi um, generalni pravobranilec je to, to razlagal in sedaj še čakamo na končno odločitev sodišča. Potem še nekaj. Ja, tveganje za, za um, torej blago. Ja, ampak podjetje je danes odgovorno. Danes, naprimer, voznik ne more um, delati tekom časa počitka. Če bomo sedaj dejali, da je treba um, ohraniti to. Um, na tvrnjaku, potem um, to ne bo več čas počitka, ampak čas dela. In mislim, da se bo to potem v praksi marsikaj spremenilo. Pa Ajala Center, dve minuti in pol. Eh, Hvala lepa za gospod Bertelo. Kakšna je dnevnica, ki jo plačate svojim voznikom za varno namestitev in tudi za varno parkiranje? Eh, v naših kolektivnih pogodbah imamo torej. Um, nočine, 56 evrov in pa dnevnice za kosilo. Pač odvisno, kaj je, um, ne vem, ali gre za zajtrk, kosilo, kaj drugega, ampak uh, to vpliva na ceno. Lahko vam pošljemo konkrete številke. Ali preverjate, če je bilo to izplačano ali jim plačate na podlagi izdanega hotelskega računa ali je to pač del plače? Ne, kolektivna pogodba predvideva, da je to pač normalen prispevek. Delodajalec uh, prispeva k temu in podjetja ter pa inšpektori to preverjajo. Um, in to ni del socialnih dejatov. To je zelo, zelo strogo nadzorovano. Hvala. In ušte, evišto, naslednja zadeva. V predstavitvi ste omenili, da delite voznike na nacionalne voznike in tuje voznike. Zanima me, ali eh, delite tuje voznike tudi med evropske voznike in voznike izven Evrope. Euh, no, nismo razlikovali po voznikih, ampak po državah. In um, tam na priprostornici imate vse skupaj. No Vsi so za vas tujci, španci, maročani, ukrajinci. Ne govorimo o evropskih državah. Glede, tam je prostorica zelo natančna, lahko vidite vsaka država to in to. In kot rečeno, um, tudi naše združenje je uh, oblikovalo takšne spletne celo podatke. Pri vračanju domov vi menite, da gre za past, ker nimamo na voljo ustreznih orodij, s katerimi bi preverjali. Lahko poveste, o katerih orodjih govorite? Mm, No, glede povratka domov um, nisem prejela vprašanja. Gospod Parilo, prosim, um, torej povratek domov, vaš odgovor. Ja, v predlogu sedaj to ni obvezno in ne razumemo čisto dobro, kakšna predelitev za um, torej ta sedež, um, kaj je doma. In mislim, da je ta odločitev lahko sprejeta ali pa tudi ne. Uh, in ne razumemo čisto dobro, kako bomo eh, nekoga prisilili, da se vrne. Ne vem, če potem po treh tednih rečemo, ja, gledajte, sedaj za en teden nekam izgini in potem čez en teden se pravno vrne in začne delati. No, Nisem vas spraševala o predlogu, temveč zanima me, ali bi vrnitev domov morala biti pravica voznikov, tisti, ki živijo na periferiji, to namreč zahtevajo. Zanima me, kakšno je vaše stališče ali boste pozitivno gledali na to, da se pravico do vrnitve domov vključi v predlog. Gospod Perila, v enem stavku. Ja, gledajte, potrebujemo resne kontrole. Danes jih ni. Hvala. Gospod Foster, prosim dve minuti. Uh, Hvala lepa, predsednica. Se upravičujem, da me prej ni bilo tukaj. Nisem slišala vseh. Se upravičujem, če bo kaj ponovila. Bi se odrežnici omizja slišali, sporoč, strinjali s poročilom komisije, kar se tiče vključevanja v to vozila pod 3,5 ton. Ne, podpiram razširitve obsega, da bi vključovali tudi ta vozila, še prav posebno, če gledamo MSP in tako dalje. Poleg tega to potem vpliva tudi na finančno stanje podjetij s temi manjšimi vozili. Torej, na kratko, če lahko pokomentirate, se strinjate z mano, z mojim stališčem, da bi naj ta vozila ostala izuzeta. Hvala lepa. Zelo natančen odgovor. Odgovor je da. Mi se zauzemamo za vključitev teh tovornih vozil po tremi tonami in pol, ampak bi morali za njih predvideti nekoliko oblažja pravila kot za težka tovorna vozila. Mi se strinjamo absolutno za to, da se vključijo tudi vozila pod tremi tonami in pol. Mislim, da ne bi smeli več razpravljati o tonaži če gre za mednarodni promet. Ne glede na to, kakšna je tonaža, vsak bi moral imeti dostop do poklica, spoštovati je treba pravila, ki jih je treba spoštovati. Lahko se pogovorimo sicer o tem, kako naj to storimo pri težkih tovornih vozilih nad 4 tonami, pa tudi pod 3 tonami in pol. Skratka, vsa vozila bi morala biti obravnavana enako. Govorila sem o vozilih pod 3,5 tone, ne 31 tone. Ne vem, ali je to samo tehnična težava. Hvala lepa za to. Dve krajši točki. Opredelitev mednarodnega prevoza, kar se tiče tudi večjih športnih dogodkov, naprimer. To bi to bilo tudi omejeno po predlogu komisije. Temu bi se lahko izognili, če bi opredelili te mednarodne poti. Se strinjate? naj na hitro izpostavim, da moramo biti previdni pri uporabi opredelitev. Tu namreč slišim stvari, s katerimi se nikakor ne strinjam. Če imamo promet ali prevoz iz države A v državo B, ki ga izvaja država C, to ne gre za mednarodni promet, kjer lahko počnemo vse. Tu velja plačilo iz države A ali države B. To pa je pomembno vprašanje. Tisti, ki se je čas zagovor, mi je zelo žal. Nadaljujemo. Gospod Van Miltenberg za dve minuti. Hvala lepa, predsednica. Vprašanje za gospoda Skiperja. Govorili ste o izmenjavi informacij, ki je ključnega pomena za izvajanje zakonodaje. Kako bi naj spremenili predlog komisije, poleg pametnih tahografov. Bi lahko podali predloge sprememb, ki bi izboljšali ta predlog in lahko poveste, kaj bi to lahko bilo? Hvala lepa. Da, predlog je že bil podan o registru. Kako se ukvarjati s podatki? Vendar pa težava pri tem je, da ne govorimo o trenutnih izvršitvenih podatkih, govorimo o podatkih, ki jih proizvajajo države članice po tem, ko je prišlo do prevare ali ko so bile uveljavljene sankcije. To lahko precej traja. Želim pa posodobljene podatke, tako da lahko ciljem na tista podjetja, ki ne spoštujejo pravil. Se strinjate z nami, da morda potrebujemo evropsko rešitev? Če bi imeli torej vsezen okvir za posodobljene podatkov. Da, absolutno se strinjam s tem. To bi bila ena od možnosti, da to spremenimo. Gospod Parijo, ali se strinjate s tem, da bi uvedli pametne tahografe? Nisem vas prav razumel prej, da ali ne? Lep. Da, čim hitreje, leta 2019, junija 2019, če je to mogoče. Isto vprašanje imam tudi za gospoda Lajka. Se tudi vi strinjate s tem, da bi morali hitro uvesti pametne tahografe? fully agree. We... Da, ja, popolnoma se strinjam. Ne strinjamo se zakonodajo, strinjamo pa se s tehnološko platjo. To je torej prijetna naloga za nas kot so zakonodajalce, da to tudi vključimo. Hvala lepa. Mislim, da se mi je čas iztekel. Merci beaucoup, monsieur Van Miltenberg. Hvala lepa, gospod Van Miltenberg, gospod Bor. Dve minuti in pol. Herr Skipper, wie hoch schätzen Sie die Dunkelziffer von Illinois? kaj menite o ilegalnih kabotažnih številkah, kako bi jih lahko bolje izsledili, imamo kakšne praktične rešitve za to? Eh, ne, sploh eh, ne vem, nimam pojma, kolikšne so te številke. To bi bilo odvisno seveda od tega, kako se organi pregona tega lotevajo. Koliko vem, imamo omejene vire in moramo prioritizirati. Torej, tudi odvisno od tega, o kateri državi govorite. Če govorimo o državah Beneluxa, med državami Beneluxa je kabotaža brezplačna, tako da res ne vemo točno, kako pereča je ta težava. Hvala lepa, gospod Parijo. Če bi imeli prednostni seznam za ukrepe, kako izboljšati socialne pogoje in pogoje za delo za voznike, kateri trije ukrepi bi bili čisto na vrhu tega seznama. No, Prvi ukrep, takojšnje izvajanje oziroma uporaba pametnih tahografov, CMR, potem nacionalni registri, ki bi jih lahko uporabljali vsi nadzorni organi, vnaprejšnja. Uh, prijava vsake operacije kabotaže na enotni točki v Evropi, Evropska agencija ter oblikovanje uradne strukture, ne ECR, ki je prostovoljna struktura, če jo lahko tako rečem. Torej, vzpostaviti bi morali orodja, s katerimi bi lahko zagotovili lojalno konkurenco, da bi vsako podjetje lahko bilo enako konkurenčno na trgu, da bi delavci imeli za enako delo na enakem kraju enako plačilo, ne glede na to, v kateri državi delajo. To so hitri ukrepi, po mojem mnenju, tudi zelo pomembni. Merci. Najlepša hvala. Nadaljujemo. Gospa Anderson. O... Hvala lepa. Portugalski strokovnjak. Vprašanje o najetih vozilih. Vaši člani uporabljajo najem tovornjakov? In če da, kakšni so razlogi in prednosti tega, če pa ne, zakaj ne? In drugič, menite, da ta okrep, glede na to, da spreminjamo direktivo iz leta 2006, ki dovoljuje večjo liberalizacijo strani posameznih držav članic, kar se tiče političnih razmer takrat, menite, da bi morali imeti enotne standarde, namesto da dovoljujemo razpršenost liberalizacije. Eh, de facto, eh, há estatisticamente eh, todas as. Hvala lepa. Vsa večja podjetja na portugalskem imajo najeta vozila. Na različne načine lahko financirate podjetje, lahko uporabite lastni kapital, lahko si ga sposodite. Gotovo pa je, da imate dostop do svojih tovornjakov. Včasih se to uporablja za kabotažo liberalizacija v tem sektorju, vključujoč liberalizacijo najetih vozil za podjetja, ki bi prevažala svoj lastni tovor, kot smo dejali, mislim, da bi morali to še enkrat pregledati, kajti to bi potem bil manj čakovit prevoz. V bistvu gre to potem v ene smeri prazni. To pomeni, da bi ta podjetja bila manj učinkovita, želimo pa si bolj učinkovite rabe za boljšo energetsko uporabo. Tako bi tudi zmanjšali oglični vtis. Potem pa uporaba najetih vozil. Tukaj bi se nam to lahko vrnilo kot bumerang pri tem, kar želimo doseči. Potrebno je paziti tudi pri navideznih podjetjih ne želimo imeti preveč liberalizacije, kar se tiče najema vozil. Mislim, da moramo imeti enotni pristop. Hvala lepa. Gospa Klun, dve minuti in pol. Like to, ask, uh, professor... Hvala lepa, profesor. Prokopski za vas v študijo. Zelo zanimivo je bilo. Veliko zadev moramo malo prebaviti. Samo pojasnilo. Govorili ste o perifernih in osrednjih državah. Da imajo periferne države večino manjša podjetja, osrednje pa večja. In so kapitalsko intenzivna. Kaj pa definirate kot periferne? Prej ste uporabili besedico vzhodni, prej kot periferni. Kaj je ta opredelitev? in mislim, da ste se osredotočali na Polsko. Kako to lahko ekstrapolirate na vse druge države, ki niso v srednji Evropi? Torej, kako je bila ta študija izvedena in kako ste ekstrapolirali sklepe študije? To sta bili dve študiji. Prva o Polski in podal sem številke, kakšne bodo posledice, potem druga pa je bila ekonometrična in ta je bila evropska. Periferne in polosrednje države imamo sklepi so temeljili na študiji, ki ni temeljila na polskem, ampak na celotni EU. Za periferne države, tukaj ne mislim samo EU 13, temveč tudi periferne države iz EU 15, kot je Portugalska, na primer. Um, <laughs> Irska je verjetno še bolj periferna. Hvala lepa za to pojasnilo. Še eno vprašanje. Gospod Vilacen. Porebili ste pojem najboljši možni pogoj za življenje. Kako lahko kot zakonodajalci to opredelimo? Lahko poveste, kaj to točno pomeni? Kaj ti to lahko pomeni zelo, zelo veliko različnih stvari. Hvala. Øh, er Hvala lepa. To pomeni. Øh, In zato je vigtigt, øh, da da seveda øh, Mislim, da bi morali delavcem omogočiti, da usklajujejo družinsko in poklicno življenje. Zelo pomembno je vedeti, da če nek voznik živi na dveh kvadratnih metrih 20 dni na mesec, ne more usklajevati družinskega in poklicnega življenja, če se ne more vrniti domov ali če se vrne domov samo za par dni moramo mu omogočiti, da se vrne nazaj k družini. Merci. Najlepša hvala. Nadaljujemo, gospod Ertug, za dve minuti in pol. Ja, dank. Ich nochmal eine Frage stellen an Herrn Laiko. Hvala lepa še enkrat vprašanje za gospoda Laika. Če ekstrahiram to, kar ste delali do sedaj, potem iz tega sledi, da mačarski vozniki z mačarskimi registrskimi tablicami pod mačarskimi plačami pogodbami, pogoji, so samo štiri tedne na mačarskem. Istočasno pa ste dejali na vprašanje Fanta Kampa, da vozniki redno opravljajo svoje delo v Nemčiji, Franciji in kjerkoli že. Potem se sprašujem, če je tako, zakaj ne zaposlujete, svojih voznikov po francoskih in nemških pogojih. Uh, Nesporazum je, dejal sem, da bi morali to izuzeti z časa za počitek. Po devetih urah bi voznik moral imeti čas za počitek. To pomeni, da če je v kalejo. Ne, ne govorim o delovnem času samo skušal sem nakratko razložiti, da to, kar ste omenili, da mačarski vozniki imajo delo v Nemčiji, Franciji, kjerkoli že, zato, da razložijo, zakaj to ni kabotaža. Če pa sledim vaši logiki, potem to pomeni, da mačarski vozniki z mačarskimi vozili, mačarskimi standardi, vozijo po Evropi in se vrnejo po treh tednih domov na Mačarsko. Potem je moje vprašanje, če je tako, zakaj ne uporabljate evropskih, francoskih, nemških standardov? Štiri tedne je maksimum poprečni čas v tujini za mačarske voznike, pa je 2,5 tedna. To je poprečje med temi potmi. Pa ne gre samo za evropska prilog, gre za evropska sveda, tukaj gre potem za kabotažo. Moram vas prekiniti, ker se mi steka čas še enkrat. Standardi so mačarski. Dejali pa ste, da delajo večinoma ne na mačarskem. Mačarski vozniki, mačarski tovornjaki večinoma delajo. Drugi ne na mačarskem. Po treh tednih se vrnejo. Če je tako, In taka je bila argumentacija. Kako razlagate, da tukaj ne gre za kabotažo, če je tako, zakaj ne uporabljate standardov države, kjer delajo, naj si bo v Nemčiji, Franciji ali na švedskem? Da, res je. Vprašanje je samo, kateri standardi, kaj ti. V treh tednih poprečni voznik pravzaprav prepelje skoraj vse države po EU. Vsak drugi dan so v drugi državi. Tako da skušajte me razumeti. Imeti pogodbe v vseh jezikih, vseh evropskih jezikih, vse pogodbe, to je zelo težavno. Ja, malo se sedaj odmikate v birokracijo. Niste pa odgovorili na ključno vprašanje. Ali... Dobro, vam dovolim, da odgovorite. Dovolite v enem stavku. Dajte, dajte, vi ste na vrsti. Ja, Čakam na prevod. Okay, what the question is, really? Kakšno je bilo vprašanje, ker ga ne razumem? Bi... No, prav, potem pa nič. Gospod Vodalon, za dve minuti, beseda je vaša. Hvala lepa. Vprašanje imam za gospoda Borkovskega. Vi ste prej predstavili študijo v zvezi z razmerami na Polskem. Sama bi vas vprašala o tem, kakšno je stanje voznikov na Polskem, kakšne karjerne možnosti imajo. Zanima me tudi, kolikšna je običajna karjerna doba voznikov v teh pogojih, ko so časi za počitek zelo skrajšani. Zanima me, koliko imajo letnega plačanega dopusta, koliko plačanega dopusta imajo na letni ravni v podjetju, kaj se zgodi, če zbolijo vozniki ali kdo prevzame stroške, če da, v kolikšni meri. Zanima me, če imajo vozniki. Pokojninske pravice. Zanima me tudi, kolikšna je stopnja nesreč pri delu, nesreč na cesti glede na to, da imajo zelo dolg delovnik v enem tednu. Odgovore na ta vprašanja bi prosila. Polish, dra... Za polskega voznika velja polska zakonodaja, polska pravila. Vse to spada pod polsko zakonodajo. Pokojnina, čas za upokojitev, starost za upokojitev prednosti in tudi vsi izdatki, ki so povezani z zdravstvenimi težavami. To ni nič specifičnega za voznike, to je enako kot za druge delavce. Ne moram povedati točno, kakšna je ta zakonodaja, ker nisem strokovnjak za delovno pravno zakonodajo, torej ne poznam natančnih osod, ni pa nobene razlike med voznikom ali drugim delavcem potem pa stopnja nesreč. Statistika baudi. Upravičujem, če rečete, da so pravice voznikov enake kot pravice delavcev na polskem. Potem mi povete, ali je delovni čas tedenski enak za voznike kot za vse druge delavce. In ali imajo vedno tudi čas za počitek vsak teden ali imajo tri tedne možnosti delati, potem pa še le počitek. Tudi vozniki na Polskem. Če vozniki na Polskem in vozniki v EU sledijo pravilom, ki jih narekujejo pravila na evropski ravni. Sprašujete o upokojitvi, pokojninah in tako dalje. Ne moram vam odgovoriti, ker nisem strokovnjak, zato se prevečujem da vam ne moram odgovoriti. Tako, zdaj pa Evropska komisija. Lep pozdrav. Tri minute vam dajem. Lep pozdrav, gospa predsednica. Zelo kratek bom, ker smo danes tu zato, da prisluhnemo predstavnikom iz sektorja. Pet točk na kratko. Prvič, Kako govorite francosko? Morali bi se bili posvetovati bolj z njimi, tako je to menil ETF. Tako, gotovo bi to lahko bili storili, preden smo podali zakonodajni predlog, vendar pa na določeni točki smo predlog morali podati. 31. maja smo sprejeli zakonodajni predlog, tako da bomo končno lahko začeli razpravljati eh, svetom in parlamentom. Kar se tiče svežnja, o katerem smo se posvetovali zelo na obsežno, je to ravno ta svežen cestni promet. Imeli smo tudi konference, ne samo posvetovanje z javnostmi. In ne štejem števila sestankov, ki smo jih imeli zainteresiranimi strani. Druga točka. Upam, da bom s tem zadovoljil gospoda Vandenkampa, kar se tiče digitalizacije. Digitalizacija je gotovo ključnega pomena, ne samo za izboljšavo nadzora, temveč tudi, da zmanjšamo breme nadzora po Evropi. Podali smo predlog, revidirali smo uredbo o tahografih. Želimo uveljaviti tudi ECMR, elektronsko cestninjenje. Če lahko še kaj dodamo, smo pripravljeni sodelovati s parlamentom. Ne vidim razloga, zakaj države članice svet ne bi šli v isto smer. Stroški zakonodaje za sektor, to je gotovo pomembno vprašanje. Predlogi morajo biti uravnoteženi in sorazmerni. Notranji trg, stroški za sektor so gotovo pomembni. Bolj težavno pa je uravnovesiti to na skupnem trgu, zmanjšati potem stroške druge za sektor in izboljšati socialne pokoje za delavce, za voznike. In potem morda še element stroška za sektor. Naj se navežem na predlog komisije o napotitvi delavcev, direktive o napotitvi delavcev. O tem smo veliko govorili danes in o naši posebni zakonodaji predlagamo posebne pogoje za prilagajanje cestnega prometa na specifiko v tem sektorju. Agencije, dejstvo je, da v predlogu komisije ni nič o taki agenciji. Vedeli pa boste tudi, da je predsednik Juncker podal izjavo v svojem govoru, o stanju v njej in jasno je dejal, da na določeni točki bi morali imeti Evropsko agencijo za delo, tako je to imenoval. V tej fazi lahko rečem samo, da naši kolegi iz GD za zaposlovanje delajo na tem in GD Move aktivno sodeluje pri tem in bo sodeloval tudi v prihodnje. Mi v GD Move vidimo to kot veliko priložnost. In naj zaključim z odgovorom na vprašanje gospoda Lundgrena, ali bi, vse tako sem razumel, morali jo razumeti kot katastrofo za cestni promet. Verjetno se boste lahko predstavljali, da bom rekel, da ne, da ni tako, da to ni katastrofa, ravno nasprotno. Če EU ne bi bilo, bi še vedno urejali promet s kotnimi sistemi, imeli bi carinske unije, meje in zastoje na mejah. Skupni trg, tako menimo na komisiji, je uspeh, to moramo ohraniti, istočasno pa, in s tem zaključujem, menimo, da mora ta skupni trg iti z roko v roki z odločno socialno dimenzijo in politikami. Merci, ja. hvala lepa, gospod Ležva, hvala lepa, kolegice in kolegi, za to plodno razpravo. To je bil pomemben prispevek k našemu delu na svežnju mobilnosti. Zelo vesela sem, da smo uspeli prisluhniti tudi vašim stališčem o teh izjemno pomembnih vprašanjih. Aplaus za vse naše goste, ki so igrali to igro več kot dve uri. Čestitke. E, Mi pa nadaljujemo jutri ob pol desetih z drugim panelom o cestninjenju. Hvala lepa za vašo pozornost. Sedemminutni odmor, potem pa nadaljujemo z sestankom koordinatorjev. Hvala lepa, vidimo se čez sedem minut.